Take your places. I want to make a, a prompt start today because we have a very. Uh... Spoštovane kolegice in kolegi, prosim, da zasedete mesta. Čim prej bi rad začel danes, ker imamo predvsej natrpan dnevni red. We begin with the. We begin with the adoption of the agenda, colleague. Začeli bomo s prijetjem dnevnega reda. ne bomo imeli petminutnega oprostilnega obdobja kot ponavadi, ker imamo res natrpen dnevni red, tako da bomo začeli s tistimi kolegi in kolegicami, ki ste z nami. Spoštovani točka 18 na dnevnem redu drugi letni o premestitvi in ponovni naselitvi solidarnosti v praksi 25. november je predstavljena in na eh, dnevni red smo temu ustrezno prilagodili. Poznaj bomo pozdravili tudi oba ministra za latvijsko predsedstvo, gospoda Riharda Kozlovskisa in Džinar, Džintarsa Rasna Coma. Formalno vas bomo torej pozdravili nekoliko poznaje. Kar nekaj sporočil predsednika moram predstaviti ko se bo dvorana nekoliko umirila. Jezikovni režim, kot ponavadi, tolmačen v danščino, grščino in hrvaščino nimamo, žal, prav tako ni na voljo malteščine od pol šestih do 15.6 in pa jutri od 9.45 do 12.30. Da, Antoanova pisava, ja, no, vse je jasno. Pa še drugič. Torej, gleden koledar za sestanke Libe za 2015 sprejeli smo naslednje priporočila glede časovnice za Libe. 2015 je izredno zasedanje bo potekalo v četrtek 27. januarja od 9. do 12.30. Če temu nihče ne ogovarja, lahko sprejmemo prilagojeni koledar. Imamo zelo natrban dnevni red. in to je prvi formalni sestanek po napadih v Parizu. Danes nimamo formalne točke na dnevnem redu, glede spremljate situacije, bi vam pa želel predstaviti časovnico. Glede tega, kako bo odbor Libe spremljal različna zakonodajna in druga vprašanja, ki so posledica teh napadov. Kot odbor Libe bomo imeli priložnost spremljati ta vprašanja. Naj vam torej predstavim, kje boste vi kot člani tega odbora imeli priložnost razpravljati o teh točkah. Naj povem nekaj o tej časovnici. Med prejšnjim zasedanjem smo se nakratko pogovorili o napadih v Parizu in na neposredno smo se seveda osredotočili potem na prijete teroristov, storilcev teh dejanj. Izrazili smo sožalje družinam teh novinarjev, obenem so se postavili tudi za pravico dogovora. Treba je res omejiti tudi radikalizacijo in pojavnost terorizma. Prva točka, ki bi jo želel izpostaviti, je izredno zasedanje ministra za notranje zadeve v Parizu 11. januarja, kjer so govorili o številnih pomembnih vprašanjih, naprimer ohranjanje in obramba pravne države in temelja demokracije, potem izvedba oziroma izvajanje rezolucij UN 1377 in 2178, boje proti radikalizaciji, še posebej na spletu tudi številne druge točke, zmanjševanje dobave nezakonitega orožja po Evropi, boljše širanje obveščevalnih informacij, odkrivanje in spremljanje premikov evropejcev, ki prečkajo zunanje meje EU, konstruktiven pristop Evropskega parlamenta glede EU PNR, vključno za intra EU PNR in zagotavljanje doslednosti med notranjimi in zunanjimi dejavnostmi, kar vključuje tudi forum GCTF. Pa še spodbujanje sodelovanja z združenimi državami in Kanado ter obravnava teh vprašanj na neformalnem zasedanju PNZ v Rigi 29. januarja. Sam se bom odeležil tega vrha v imenu Evropskega parlamenta in kolikor vem še dva poročevalca iz tega odbora. To je prvo, kar sem vam želel predstaviti. Drugič, seveda so vse te točke bistvenega pomena za naš odbor, bomo pa neposredno sodelovali tudi pri zakonodajnem delu. O tem smo precej izčrpno razpravljali z koordinatorjem Pora Libe prejšnji teden v Strasburu. In s to razpravo bomo nadaljevali v sodelovanju z vsemi člani odbora Libe. Pa še tretja točka. V zadnjih dnevih ste prav gotovo slišali, zato da številni voditelji Evropske unije prosi za dodatne ukrepe in dodatno zakonodajo, ki jo treba sprejemati. Po imenu vseh vredno govorim, ko pravim, da bi morali poskrbeti za to, da se ne bomo prehitro zaletavali v vzpostavitev novih instrumentov, ampak da smo pazljivi pri sprejemanju nove zakonodaje. Prav tako bomo morali biti pazljivi pri obravnavi kakršnega koli načrta za protiteroristične dejavnosti in pa ukrepe z operadikalizacijo, če bomo analizirali kakršnekoli težave in vrzeli, se bomo morali zavedati tudi potrebe po hitrem odzivanju, obenem pa odigrati zakonodajno vlogo zelo preudarno četrtič. Kot veste, svet in komisija sodelujeta pri oblikovanju načrta. Srečanje na Evropskem svetu je načrtovano za 12. februar. Zdaj pa še časovnica glede naše udeležbe v tem procesu. To zadeva tudi oba ministra, ki bom vključil v to časovnico. Časovnica glede naslednjih sestankov je taka prejšnji ponedeljek 19. januarja smo imeli svete za zunanje zadeve, pogovarjali smo se o zunanje razsežnosti boja proti terorizmu, potem še skupina sveta za operativno sodelovanje in notranjo varnost Kozi, ki se je srečala včeraj 20. januarja. Danes sta z, nama, z nami oba ministra, ki vas bo tako malo nagovorila. In ta vprašanja bomo obravnavali tudi v okviru zaslišanja kolegija komisarja pred odborom Libe, komisarja Timrmana in drugih. Pogovorili se bomo tudi z protiterorističnimi, o protiterorističnih ukrepi. 27. januarja smo povabili komisarja Avromopolisa in pa tudi koordinatorja za protiteroristično dejavnost Evropske unije ter predstavnike mreže RAN za ozaveščanje, ki naj bi sporočilni odboru o deradikalizaciji 28. januarja se bomo na plenarnem zasedanju pogovarjali o protiterorizmu. To je plenarna razprava, ki jo bo vodila skupina, številni pa boste verjetno sodelovali v tej razpravi. 28. januarja bo potekala ta razprava. 29. januarja bo neformalen svet PNZ v Rigi, tam bi se pogovarjali o protiterorističnih dejavnostih. Tega sveta se bom držal prav tako vsaj dva poročevalca iz tega odbora. Na začetku februarja bo francoski notranji minister Kaznev obiskal koordinatore Libe. In zdaj smo še v procesu potrditve tega sestanka. Februarja Eurojust morda načrtuje predstavitev odboru Libe poročila o kazenskem pregonu tujih borcev in pa protiterorističnih ukrepih. 12. februarja bo Evropski svet posvečen, posvečen protiterorističnim dejavnostim in tukaj bo seveda naš predstavnik, predsednik parlamenta, gospod Šulc. 18. februarja bo mednarodni vrh o oh boju proti nasilnemu ekstremizmu, temu bo predsedoval predsednik Združenje držav Amerike. Libe bo oblikoval strateške poročilo na lasno pobudo glede radikalizacije in tujih borcev, ter še eno poročilo o zaporih. Marca bo Libe organiziral zaslišanje oziroma obravnavo boja proti terorizmu. 12. in 13. marca naj bi imeli še eno srečanje PNZ. Junija pa bo skupna razprava Libe sede o solidarnostnih klauzulah, ki vključujejo zaveze Evropske unije preprečevanju terorističnim grožnjam, ter pa tudi nekatere zaveze Evropskega sveta za oceno grožen, s katerimi se sooča Evropska unija. 4. februarja se bo v okviru PNZ oziroma PNR poročevalci in soporočevalci se stali za nacionalnimi strokovnjaki potem bomo oblikovali še nadaljno časovnico. To je naš prvi načrt, naslednji sestanek pa bo 27. januara. Ne bi želel, spoštovani kolegi in kolegice, diktirati, kaj ne bi se dogajalo. Kot predsedujoči temu odboru pa bi vam želel nekako orisati, kje bi se lahko vi kot eh, poslanci pogovarjali o teh vprašanjih, kje boste sooblikovali zakonodajo. Odbor Libe bo namreč bistvenega pomena za ukrepe Evropskega parlamenta na tem področju. Seveda se boste o tem pogovarjali v vaših političnih skupinah kot posamezni poslanci z vašimi strokovnjaki. Upravljali boste tudi svoje strokovno znanje, kot to že počnete. Tega se zavedam. Je pa moja dožnost, da vas obvestim o časovnici in pa tudi o platformah, v okviru katerih se lahko pogovarjate v imenu odbora Libe. Danes sem torej želel predstaviti časovnico Libe glede nadaljnih razprav in oblikovanja zakonodaje v odziv na te dogodke. Naslednji formalni sestanek, na katerem se bomo ukvarjali s tem, bo 27. januar. Toliko torej v smislu sporočil predsednika. Nisem nameraval da začinati kroga razprav. Če vam ni uspelo vsega tega zbeležiti, bom verjetno posredoval e-mail, v katerem bo navedeno kako je s to časovnico, kakšni so datumi in če se želite potem na to odzivati, to lahko tudi storite. To je bilo lahko dobro. Potem pa naslednja točka, glede na to, da imamo natrpan dnevni red. In to je bil tudi namenoma zelo dolg del z moje strani, da nekoliko predstavimo točko 4. Gre za priporočilo koordinatorja, če mi dovolite, in se lotimo točke 3. Gre za prednostne naloge latvijskega predsedstva. V okviru te točke boste imela predstavitev oba latvijska ministra. Mislim, da bi bilo to dobro. Tako, točka 3. Lepo pozdravljam gospoda Richarda Kozlovskega, latvijskega ministra za notranje zadeve, potem pa še ministra za pravosodje Dzintarsa Raznaca, ki bo sta predstavila prioritete v okviru predsedovanja svetu. Lahko seveda predstavite vprašanja, ki so vezane na pristojnosti našega odbora potem bo tem sledil prvi krog razprave, vprašanj strani koordinatorjev, potem bodo imeli besedo tudi preostali poslanci in poslanke, nekaj časa pa bo še namenjenega odzivom. Poslanci boste torej imeli besedo v drugem krogu razprave, predlagam, da imate na voljo dve minuti. Najprej minister Kozlovskis, oziroma ne, najprej minister za pravosodje gospod Raznač, se upravičujem. Preden začnete, se vam zahvaljujem za vse pripravljalne sestanke, ki smo jih imeli za sodelovanje z vašimi službami. To je bilo zelo koristno v tem pripravljalnem dobu. Izvolite, spoštovani minister. Najlepša hvala, spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. V veselje mi je, da sem danes z vami in se lahko pogovarjamo o prednostnih nalogih latvijskega predsedstva na področju pravosodja. Spoštovani, raz, v luči spoštovanja raznolikosti evropskih jezikov bom nadaljeval svoj govor v latviščini. Latvija je prva Latvija je še prva prezidentur in ta vienlaik. To je prvo latvijsko predsedovanje in obenem sovpada z obdobjem, ko začenjata z delom nova Evropska komisija in novi Evropski parlament. Upam, da bomo s tem zabeležili tudi začetek aktivnega in tesnega sodelovanja. Latvijsko predsedstvo polaga velike upe v sodelovanje z odborom LIBE. Ker bo uspeh tega sodelovanja odvisen tudi od tega, kako učinkovito se bomo spopadli s trenutnimi izzivi za pravosodje in varnost, tako znotraj Evropske unije kot izven njenih meja. Se bomo morali navezati na tragične dogodke v Franciji, na teroristične napade v prvih dnevih predsedovanja. To je opomnilo Evropsko unijo, da je teroristična grožnja zelo resne grožnje za evropsko varnost. Dogodki v Franciji in v drugih državah članicah Evropske unije zahtevajo skupen evropski odziv. Latvijsko predsedstvo se bo zato po najboljših močeh trudilo zagotavljati varnost evropskih državljanov in pa tudi si bo prizadevalo obraniti svoboda, pravica in temelje svoboščine državljanov. Latvijsko predsedstvo resno obsoja širjenje sovražnosti, netolerantnost in ekstremizem. Še vedno bomo nadaljevali sodelovanjem z državami članicami Evropske unije pri boju proti terorizmu. In z bojem proti terorizmu v vseh oblikah bo Evropska unija morala sprejeti tudi utemeljene ukrepe na varnostnem področju. Ti pa morajo biti osnovani tudi na spoštovanju temeljnih svoboščin in človekovih pravic. Spoštovani poslanci, poskrbite treba za pravosodje, za ustrezno ravnovesje med osebnimi interesi in vzajemnim zaupanjem in to so jasne prioritete latvijskega predsedstva na področju pravosodja. Naj nekratko predstavim tudi prioritetne projekte našega predsedovanja. Najprej vas pozivam k temu, da zasedimo več na predka pri varstvu podatkov. To je prva prioriteta. Drugič, prispevali bomo k varovanju finančnih interesov Evropske unije in tretjič, še naprej bomo branili pravice osumljenih v okviru kazenskih postopkov. Najprej glede okvira za varstvo podatkov. Želimo doseči čim več glede reforme te zakonodaje, zakonodaje vezane na varstvo podatkov. Zagotoviti želimo univerzalni dostop na svetu do varstva podatkov, tako da bomo začeli tudi s formalnim trialogom, kar se da hitro. Na svetu PNZ v Rigi se bomo pogovarjali o področju uporabe te zakonodaje in same direktive, tako da se bosta oba projekta združila, kot je to že predlagal Evropski parlament in zato, da bomo dosegli hitrejši napredek pri celotnem dosegu. Latinsko predsedstvo bo nadaljevalo z delom italijanskega predsedstva, tudi v smislu oblikovanja mehanizma vse na enem mestu. Na tem področju smo že tako dosegli veliko in svet je sooblikoval skupni pristop za oblikovanje mehanizma in struktur za sistem one stop oziroma vse na enem mestu. Sam menim, da je ta mehanizem eden najpomembnejših elementov uredbe, ki bo doprinesel veliko koristi evropskim državljanom. Potem pa drugič, finančni interesi EU, trije projekti so pomembni. Najprej javno tožilstvo Evropske unije. potem varovanje EU finančnih interesov v kazenskih postopkih in projekt Eurojust. Najprej urad javnega tožilstva Evropske unije. Sprejeti moramo odločne ukrepe na ravni sveta. Na svetu se o tem pogovarjamo že dlje kot eno leto in latvijsko predsedstvo namerava sprejeti delni splošni pristop glede prvih glavnih členov uredbe. Da bi dosegli ta cilj, smo se osredotočili tudi na razprave na strokovni ravni, glede tistih vprašanj, o katerih se še nismo pogovarjali, tako da bi dosegli napredek in stopili korak naprej proti političnim odločitvam. Zagotoviti moramo zakonodajno učinkovitost in ustrezen status urada javnega tožilstva. Oblikovati moramo instrument, ki bo doprinesel ustrezno dodano vrednost za številne države članice. V tem smislu nas še posebej zanima sodelovanje z Evropskim parlamentom. In Evropski parlament bomo obveščali o razvoju razprav na svetu. Drugič. dosje evropskih finančnih interesov. Latvijsko predsedstvo namerava vložiti veliko truda v to, da bi zagotovilo, da bosta Evropski svet in Evropski parlament imela skupno vizijo pri tem dosegu, tako da bo ta napredoval. Želeli bi se in tesno sodelovati z Evropskim parlamentom in prepričan sem, da bo podpora odbora Libe bistvenega pomena pri tem vprašanja. Seveda moramo obravnavati še številna nerešena vprašanja, še posebej vključitev kaznjivih dejanj glede zlorabe DDV v področje uporabe. To je bistvenega pomena tako za Evropski parlament kot za Evropsko komisijo. Pri teh vprašanjih bi morali poiskati ustrezno politično rešitev, ki bo sprejemljiva za vse pa še Eurojust. Decembra smo sprejeli delni splošni pristop na Evropskem svetu in na latvijsko predsedstvo menim, da bo še kako pomembno razširiti in okrepiti operativno učinkovitost ter institucionalni pomen Eurojusta, ki je zelo pomemben pri usklajenih preiskavah kaznjivih dejanj, še posebej na področju terorizma. Zagotoviti moramo hitro izmenjavo informacij. Glede trenutnega stanja tega predloga lahko povem, da je Latvijsko predsedstvo pripravljeno sprejeti splošni pristop na svetu marca. Svet bo pripravljen začeti s trialogom z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom takrat. Vem, da je ta projekt vezan na projekt Evropskega urada javnega tožilstva. In mislimo, da je zdaj pravi trenutek, da napredujemo tudi z delom na dosegu Eurojust čim prej. Podariti bi želel, da je za nas učinkovito sodelovanje z Evropskim parlamentom glede uredbe Eurojust še posebej pomembno. Pa še zadnja točka osumljene osebe v kazenskih postopkih ter obtoženi. Zagotoviti bi želel Evropskemu parlamentu, da bo Latvijsko predsedstvo še naprej delalo na teh treh dosjejih, ki so vezani na osumljene osebe in obtožene v kazenskih postopkih. Lani je svet že sprejel splošne pristope glede direktive zaščite in varovanja pravic otrok junija. Obenem pa smo sprejeli tudi delni splošni pristop glede domneve o nedožnosti decembra. Prioritete latvijskega predsedstva so jasne. Varstvo podatkov, zaščita finančnih interesov Evropske unije in pa pomembno zakonodaja na področju kazenske zakonodaje. to so tri vidiki, s katerimi bomo zagotovili ustrezne rešitve za to, da bo Evropa postala bolj varna, da bomo lahko obranili pravice najbolj ranljivih, vključno z otroci, obenem pa zagotovili tudi boljše spoštovanje lastnih pravic. V zaključek ne povem, da je ena izmed glavnih prioritet latvijskega predsedstva na vseh področjih, vključno z področjem pravosodja, boljše sodelovanje z državami, vzhodnega partnerstva. Evropska gospodarska rast bo bolj uspešna, ko bo tudi evropska soseščina bolj varna, ko bo tam zavladala pravica. Pomagati moramo pri tem državam vzhodnega partnerstva, to bo zahtevalo zelo veliko truda, vendar pa je latvijsko predsedstvo odločeno, nadaljevati z razpravami in iskanjem kompromisov tako med državami članicami na ravni evropskih institucij kot drugot. Boljše sodelovanje z Evropskim parlamentom je temelj za uspešno delo. Latvijsko predsedstvo se osredotoča na dialog in sodelovanje. Zato pozivam vse politične skupine, da si stopijo nasproti tako da bomo dosegli željene rezultate v interes vseh evropskih državljanov. Moramo postaviti zgled našim državljanom in ne dosežemo vedno največjega napredka z konflikti. Najprej moramo zagotoviti vzajemno zaupanje in spoštovanje. To je zapisano tudi vaše temeljne vrednote. In ta načela moramo uporabljati tudi v vsakdanjem življenju. Prizadevati se moramo za pravično, demokratično in uspešno Evropo. Najlepša hvala, ministr, besedo bom predal takoj gospodu ministru za notranje zadeve. Izvolite. Tako, cenim je deputati. Hvala lepa. Uzrunāt jūs Latvijas prezidentūras vārdā. Paldies par doto iespēju iepazīstināt Latviju. Latvijskega predsedstva bi se vam rad zahvalil, da sem tukaj. Če vam dovolite, bi vam rad predstavil prednostne naloge latvijskega predsedstva. Pomembno je zagotoviti, da so interesi Evropske unije izpolnjeni kar se tiče prednostnih nalog latvijskega predsedstva. Upam, da bo to podlaga za nadaljne sodelovanje in dialog z Evropskim parlamentom, kar se tiče aktualnih tem terorizem, varnost in migracije. Kot je dejala latvijska premijejka 7. januarja v govoru v Strasburu, so dogodki v Franciji in potem posledični dogodki v Evropi povečali našo zaskrbljenost, kar se tiče skupne varnosti. Odziv Evropske unije mora biti enoten in usklajen. Naš cilj ostaja enak. Zaščititi moramo vrednote in svoboščine Evropske unije. Varnost v Evropi mora biti temeljiti na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V tem kontekstu bi vas rad obvestil o nadaljnih korakih predsedstva in rad bi izpostavil vprašanja, kjer je potrebno ne mudoma ukrepati. Naj izpostavim, da samo če bomo sodelovali in vodili odprt dialog, le tako bomo lahko spodbujali enotno Evropsko unijo, kot Evropsko unijo varnosti, svobode in pravice. Naj vam zagotovim, da je latvijsko predsedstvo odprto za aktivno sodelovanje z Evropskim parlamentom, še prav posebno z vašim odborom. Pri vseh dosjejih notranje politike, pa tudi pri drugih področjih načrtovanja politike. Samo sodelovanjem lahko dosežemo, da bomo imeli instrumente, ki zagotavljajo varnost za evropske državljane. Gospe in gospodje, naj spostavim, da bo latvijsko predsedstvo nadaljevalo z delom, ki ga je začelo že italijansko. To je del programa trija predsedstv. Naš največji izziv, po našem mnenju, je, da zagotovimo stabilen razvoj politike Evropske unije na področju notranje politike, da zagotovimo varnost evropskih državljanov in da spoštujemo človekove pravice in temeljne svoboščine. Istočasno pa moramo ponuditi odziv na aktualne dogodke in razmere. V tem kontekstu bi rad predstavitev začel z, naštet, s tem, da naštejem glavne prednostne naloge za boj proti terorizmu. Kot je bilo že rečeno, nedavni teroristični napad v Parizu si zasluži odločno obsodbo. Istočasno pa bi rad izrekel solidarnost in resnično občudovanje, kako se je Francija odvala. Dogodki v Franciji in dogodki v Belgiji kažejo, da je terorizem resnična grožnja notranji varnosti v Evropski uniji. Naš odziv pa mora biti usklajen in aktualen. Boj proti terorizmu ni, kaj, ni nič novega. Boj traja in latvijsko predsedstvo bo gradilo na tem, kar so počela prejšnja predsedstva, vključujoč italijansko. Pomembno je, zagotoviti, da bo delo, ki se je že začelo, nadgrajeno in izboljšano. Latvijsko predsedstvo bo skušalo zagotoviti, da bodo ukrepi po nedavnih dogodkih ustrezni in skušali bomo seveda zagotoviti, da se taki dogodki v prihodnje ne ponovijo. Še prav posebno pozornost bomo namenili trenutnim grožnjam ki obstajajo in to bomo storili v Rigi na neformalnem svetu za pravosodje. Ta sestanek mislimo, da bo ponudil dodatni prispevek na danemu boju proti terorizmu. Pomembno se je strinjati glede specifičnih ukrepov in skupnega okvira za skupne ukrepe. Latvijsko predsedstvo se želi boriti proti radikalizaciji, želi izboljšati izmenjavo informacij in sodelovanje med institucijami, ki so vključene v to. Kot je latvijska premijejka 14. januarja v parlamentu dejala, Latvija meni, da je zelo pozitivno, da nadaljujemo razprave o PNR podatkovni bazi potnikov v Evropski uniji. Tukaj moramo seveda vse skupaj omejiti na specifične ukrepe in mora biti v skladu z vsemi pravili za obdelavo podatkov. Potrebno pa je doseči cilj in zato potrebujemo odprt dialog. Naj ponovim, da smo na dialog pripravljeni, kar se tiče mehanizma za evropske baze podatkov za potnike. Pripričani smo, da moramo spoštovati pri vsem tem človeko pravice in temeljne svoboščine. Najti moramo ravno vesje, ki bo zagotovilo varnost ljudi v Evropi, hkrati pa bomo spoštovali tudi temeljne pravice. Vaš odbor, pripričan sem, bo ponudil ustrezno podporo pri tem vprašanju. Ne moramo pa dovoliti, teroristom, da grozijo našim skupnim vrednotam, da razdelijo družbo in da se zgodi, da bi naščuvali različne religiozne skupine ena proti drugi. Grožnja terorizma ni edina grožnja. Zato bo latijsko predsedstvo namenilo ustrezno pozornost tudi drugim temam. Zaključili bi delo, ki se je začelo pod italijanskim predsedstvom, kar se tiče aktualizacije notranje varnostne strategije Evropske unije. Prepričan sem, da bo dogovor glede tega služil kot pomemben korak naprej za zagotovitev varnosti tudi v prihodnosti. Prav tako bi vam rad zagotovil, da bo latvijsko predsedstvo na področju notranjih zadev dejavno delalo na predlogih, ki so že v pripravi za zagotovitev varnosti. Nadaljevali bomo delo italijanskega predsedstva, trialog z Evropskim parlamentom glede uredbe Europol. Prav tako bomo zagotovili, da se podobna pogajanja lahko začnejo glede Cepola. Gospod in gospodje, kot so italijanski kolegi dejali na koncu predsedstva, so težave, ki jih povzroča priseljevanje, zelo aktualne in bodo take za Evropsko unijo tudi v prihodnje. In to bo seveda pomembno tudi za latvijsko predsedstvo. Konec lanskega leta in na začetku letošnjega leta smo bili presenečeni zaradi fenomena praznih, zapuščenih ladi, ladi duhov, ko je posadka zapustila ladje in jih prepustila ubežnikom ki si želijo priti v EU. To kaže, da je skupni odziv Evropske unije potreben. Še prav posebno pozornost moramo nameniti priseljevanju. Latvijsko predsedstvo je mnenja, da mora biti odziv Evropske unije širši. Nadaljevati moramo z izvajanjem celovitega pristopa, kar se tiče pritiska strani migracij. Razmere se niso izboljšale in potrebni so nadaljni ukrepi. Oktobra 2014 so sklepi sveta zajeli širok nabor ukrepov. In ti so veljavni tudi za druge regije, če bo to potrebno. Mislim, da moramo nadaljevati sodelovanje s tretjimi državami. To sodelovanje se je že začelo. Osredotočati se moramo na krepitev zmogljivosti migracijskih sistemov in boljše upravljanje teh sistemov. Med operacijo Triton je postalo jasno, da je taka operacija potrebna, da se mora nadaljevati. Zagotoviti moramo, da bo načelo solidarnosti izvajano še naprej. Skupni azilni sistem v vseh državah članicah je eden elementov, ki ga je potrebno spodbujati. Naj izpostavim, da je boj proti migracijskemu pritisku samo eden od vidikov migracijskega fenomena. Priseljevanje ne prinaša samo težav, to se lahko uporabi tudi kot orode za rast in povečevanje konkurenčnosti. V tem kontekstu bi rad izpostavil, da komisija namerava predstaviti Evropsko agendo za priseljevanje. Veselimo se že predloga komisije glede tega in latvijsko predsedstvo je pripravljeno sodelovati pri tem vprašanju. Prav tako smo zavezani na danem delu glede obstoječih pobud na področju priseljevanja, ki bi imele pozitivne posledice za rast Evropske unije. Kot veste, je svet na koncu italijanskega predsedstva pokazal pripravljenost, da začne pogajanja z Evropskim parlamentom, kar se tiče direktive o raziskovalcih in študentih. Pripravljeni smo nadaljevati z delom, da bi našli skupno stališče med svetom in parlamentom, kar se da hitro. Prav tako dejavno skušamo zagotoviti dogovor v svetu, kar se tiče spremembe uredbe Dublin, da bi lahko razrešili težave, ki so povezane z zaščito interesov mladoletnikov. To so najbolj ranljive skupine. Šengensko območje je eden največjih dosežkov Evropske unije in tako menijo tudi naši državljani. Še večja učinkovitost tega območja je eden od predpogojev za varno potovanje na skupnem šengenskem območju brez meja. Latijsko predsedstvo bo nadaljevalo delo na tem področju. Zavedamo se pomislekov, ker nekaj poslancev v Evropskem parlamentu in skušali bomo to razrešiti. Sestajali se bomo trilateralno, tako kot že pod italijanskim predsedstvom. Za zaključek pa bi rad spregovoril še o vprašanjih na področju notranjih zadev, ki zadevajo zonanjo dimenzijo. Tukaj se to dotika tudi varnosti in priseljevanja. Sodelovanje s tretjimi državami je zelo pomembno in to bomo skušali razviti. Med našim predsedovanjem bomo nadaljevali z dejavnostmi, ki so že bile začete na področju notranje varnosti in mobilnosti. Kakorkoli že, pa moramo tudi povedati, da imamo še ločeno prednostno nalogo predsedstva sodelovanje z državami vzhodnega partnerstva. Na tem področju načrtujemo organizacijo skupnih sestankov na ministerski ravni med EU in državami vzhodnega partnerstva, zato da bi se pogovorili o sistemih pravne zaščite. Spoštovane poslanke in poslanci, nedavni dogodki kažejo, da naše delo vpliva na vsakodnevno življenje državljanov, istočasno pa nam kažejo, da je potrebno veliko še postoriti. Upam, da bomo pod italijanskim procesom dosegli napredek glede vseh vprašanj, glede katerih, o katerih sem govoril danes. Gospe in gospode, latvijsko predsedstvo je zavezano dejavnemu sodelovanju v razpravah in iskanju kompromisov med državami članicami, in v pogajanjih z Evropskim parlamentom. Tesno, konstruktivno sodelovanje je edina pot za dosego naših skupnih ciljev. Varne Evrope, spoštovanje temeljnih svoboščin človekovih pravic. Hvala lepa. <clears throat> Thank you, minister. Let's move. Hvala lepa, minister. Zelo veliko govornikov imamo, dolg se znam, tako da bomo začeli kar hitro. Je pa to razumljivo, da vas toliko želi besedo. Začnimo s koordinatorji najprej ELS Díaz de Mera. Prosim. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Danes govorimo o imenu ELS. Rad bi prisrčno pozdravil latijsko predsedstvo. Tukaj ga predstavlja minister za notranje zadeve in minister za pravosodje. Želim vama vse najboljše, veliko uspeha pri delu in med predsedovanjem nekaj pripomb bi rad povedal že kar na začetku. Gospod Rasnač, naša skupina podpira vaše tri prednostne naloge. Te tri prednostne naloge so take, da smo jim tudi mi zavezani. Želimo doseči napredek glede svežna zaščite podatkov, potem zaščita ekonomskih interesov Evropske unije, in seveda tudi podpora Eurojustu. To absolutno podpiramo. Podpiramo tudi prevare na področju DDV. Gospod minister, kaj pa pravice žrtev? Pravice žrtev so prav tako pomembne. Žrtve kakršnega koli napada, izsiljevanja, žrtve terorizma še prav posebno. To niso samo priložnostni primeri. Žal bo tukaj potrebno nekaj storiti. Te žrtve bodo še dolgo z nami, žrtve džihada. Gospod minister za notranje zadeve, gospod Kozlovski, hvala lepa, da ste predstavili vaše prednostne naloge. Rad pa bi vam dejal naslednje. Zato, da bi zaščitili svoje pravice, da bi preiskali, preprečili kazenska dejanja, ima Evropska unija 16 različnih organov ali agencij zato da se torej borimo proti kriminalu, da ščitimo pravice. Potrebno bo ovrednotiti, ali bo teh 16 agencij in organov učinkovitih pri zaščiti naših svoboščin in tudi pri boju proti kriminalu in terorizmu. Sam mislim, da ni tako. Veliko agencij imamo, mislim, da se delo podvaja in niso učinkovite. Zato mislim, da je skrajni čas, da o tem razmislimo. Groznja džihadistov ni nekaj, kar se bo dogajalo občasno. S tem se bomo morali ukvarjati na stalni podlagi. Na to moramo biti pripravljeni. Seveda moramo imeti določene varovalke v našem odzivu. Vendar pa takoj moramo začeti spremembami, kajti terorizem je hitrejši od zakonodaje. PNR je ključnega pomena. Mislim, da ne potrebujemo novega zakonodajnega predloga na tem področju. Januarja bomo imeli sestanek z Agencijo za varstvo podatkov, zato da bi izboljšali ta predlog. In gospod Avramopoulos je dejal, da bo potem sestanku prišel k nam, se sestal s gospodom Kirkom Pom in podal potrebne predloge za spremembo predloga PNR. Mislim, da je to torej tista prava pot in ne potrebujemo novega predloga. Uredba Evropa to mora biti naša prednostna naloga in prednostna naloga tudi za Latvijo. Svežen pametnih meja, to mora biti tudi prednostna naloga za latvijsko predsedstvo kot še eno potrebno učinkovito orodje za nadzor premiko prek meja, potrebno bo zagotoviti potrebne spremembe v šengenski zakonodaji. Gospod minister, mislim, da lahko s tem zaključim svojo predstavitev v imenu ELS kar se tiče nalog, ki so pred latvijskim predsedstvom. Še enkrat pa vam želim veliko uspeha. Uh, Hvala lepa. Preden dobi besedo gospod Zipel za SND, bom zaključil seznam. 22 vas je na seznamu, tako da vse kolege prosim, da ste disciplinirani, tudi koordinatorji to pravim, vem pa tudi, da sta ministra prvi z nami in da imamo zelo veliko perečih vprašanj, kot je dejal Diaz de Mera, tudi upravičeno PNR. In vsi koordinatorji seveda želite izraziti svoje stališče glede tega. Torej, imamo protislove po eni strani, želimo že v začetni fazi pred svetom v Rigi že pojasniti naše stališče to govorimo v smeri poslanca. Torej, prosim, če ste disciplinirani. Kakorkoli že, sedaj gospa Zipel. Hvala lepa, gospod predsednik. Tako iz pisnega poročila predsednika, kot tudi iz ustnega prispevka lahko razberemo veliko vprašanj. Poskušala pa se bomo sredotočiti na tri področja najprej je razveseljivo, da smo končno tako prišli tako daleč, da je svet, kar se tiče varstva podatkov, začel razpravljati o direktivi in uredbi. Zanima me, ali se predsedstvo zdi, da bi lahko dobili približen datum, kdaj bomo, bodo sprejeli v svetu direktivo in uredbo. Ravno sedaj se vodi razprava o precej potencijalnih ukrepih, ki bi naj prinesli varnost. Vsi ti ukrepi temelijo na obdelavi podatkov in seveda bi bilo dobro, če bi imeli enake standarde za varstvo podatkov v Evropi. Zato bi bilo dobro, če bi svežen obravnavali skupaj, potrebno pa je hitro doseči napredek v bistvu je ta razprava nekaj, kar traja že tri leta. Kar se varnostnih okrepov tiče, pa bi rada dopolnila to, kar je kolega Diaz de Mera že dejal. Ne gre samo zato, da imamo zelo veliko agencij, ki se ukvarjajo z varnostnimi vprašanji. Imamo tudi zelo veliko različnih ukrepov na področju varnosti, tako na evropske, kot tudi na nacionalni ravni. In mislim, da nihče nima pregleda na tem, katero ukrepi so to, kako učinkoviti so, koliko se podvajajo. Obstaja celo poročila, da vse države članice ne uporabljajo učinkovito vseh ukrepov. Mislim, da bi to morala biti prva preverba, da bi resnično videli, kateri ukrepi so odveč in kje bi morali luknje dopolniti z novimi ukrepi. Tudi kar se tiče izmenjave podatkov, tudi tukaj moramo kar nekaj povedati. Tukaj so izboljšave še možne, še nekaj dni po napadih smo slišali, da vse države članice še niso izmenjale vseh podatkov z drugimi državami članicami. To je znotraj Evropske unije seveda težavno, če določene države zadržijo podatke in jih ne izmenjajo. Tukaj moramo ukrepati preden prenagljeno razmislimo o novih ukrepih. Kar se tiče razprave o potencijalnih novih varnostnih ukrepih, tukaj se moramo ukvarjati tudi z vprašanjem boja proti radikalizaciji. Da, govori se o tem, da moramo nadzorovati internet, socialna omrežja, tako se bomo borili proti radikalizaciji. Meni pa se zdi veliko bolj pomembno vprašanje, ki se mu moramo posvetiti, zakaj tako imenovani tuji vojaki ne prihajajo iz tretjih držav, temveč so to naši državljani in državljanke, ki se radikalizirajo v EU. Nikoli ne bo samo ene rešitve za to težavo, vendar pa odgovornost držav članic nekoliko pogrešam in tudi sveta, da bi pritisnili in pojasnili, kaj ni dobro urejeno, ki se jih ne vključuje v družbo na ustrezen način. In še eno kratko vprašanje. Vsežen dialog glede vprašanj priseljevanja in beguncev. Tukaj nimamo dovolj časa, da bi se lotili tega obsežno, vendar pa potrebno bo zagotoviti sodelovanje s tretjimi državami. Potrebno bo postaviti begunska taborišča v tretjih državah, in zati cilj, da begunci ne bi prišli v Evropo. Konkretno bi rada vprašala, kaj želi storiti predsedstvo, da bi resnično vse države članice spoštovali načelo solidarnosti, da bi sprejemali begunce, še prav posebno begunce, ker potekajo državljanske vojne. In rada bi predsedstvo vprašala, ali bo predsedstvo tudi pokazalo vzor in se bo držilo prostovoljnega programa za ponovno naselitev beguncev. Hvala lepa. Okay, much, Hvala lepa, Brigite. Predvsej dolgo je to bilo, predvsej časa ste porabili. Vem, da potrebujete čas, vendar pa prosim, prosim, zavedajte se, da vas je na seznamu veliko. Hvala lepa za te točke. Timothy, prosim. Uh, well, Chairman, thank you very much. And can I also... Hvala lepa predsednik, tudi sam bi rad pozdravil predstavitev ministro Latvije. Želim jim veliko uspeha pri predsedovanju. Ne želim dolgo govoriti o PNR, kajti to je poročilo, ki sem ga nadzoroval v zadnjih treh letih. Vesel sem pozitivnih pripomb predsedstva in nekaterih mojih kolegov danes tukaj. Upam, da bom dosegel napredek na tem področju vsak pripombah bi se rad osredotočil na vprašanja, ki so povezana s priseljevanjem. Še prav posebno odgovornost držav članic pri obdelavi primerov priseljevanja v EU. Moram reči, da sicer napredek obstaja, vendar pa je napredek prepočasen. Potrebno bo zagotoviti solidarnost, razdelitev govornosti. To, o tem se pogovarjamo že kar nekaj mesecev. Vendar pa, ne glede na to, ali bo to Dublin ali kakšna druga uredba, imamo zelo različne okoliščine in pogoje. Kot del predsednih nalog latijskega predsedstva si bomo torej to ogledali kako bomo razvijali določbe na tem področju. Kar se tiče proceduralnih varovalk za otroke, mislim, da me še prav posebno skrbi način ravnanja z otroki, pa tudi to, kako jih tihotapci, zločinci izrabljajo za to, da dobijo dostop do posameznikov v Evropi ali da dobijo dostop do sredstev, do denarja, ki je pridobljeno na nezakonit način. In potem, kar se tiče proceduralnih pravic v kazenskopravnih postopkih, mislim, da tukaj obstajajo pomisleki, da je kar nekaj elementov teh proceduralnih pravic še neizvajanih in da niti blizu tega nismo, da bi jih izvedli. Predsedstvo govori o tem, kot prednostni nalogi. Upam, da se bodo tega lotili bolj dejavno v naslednjih nekaj mesecih. In končno, predsednik, varnost je seveda zelo pomembno vprašanje. Nedavni dogodki, nasilje, grozote vedno pritegnejo pozornost. Vendar pa mislim, da je pomembno za naš odbor in poslanke in poslance v sodelovanju s predsedstvom, da se vedno zavedamo, da je to, kar počnemo tukaj, na področju zakonodaje, nekaj, kar nima neposrednega učinka. To je nekaj, kar traja kar nekaj časa. In zato moramo, kar se varnostnih vprašanj tiče, upoštevati tudi to dejstvo. Hvala lepa. Thank you. Next. Hvala lepa. Vikström Alde. Thank you very much. And I... Hvala lepa. Dobro jutro vsem. Pozdravljeni pri nas želim vam veliko uspeha za vaše predsedovanje. Veselim se sodelovanja z vami, kar se tiče pogajanj glede uredbe Dublin in direktive o študentih in raziskovalcih. Danes pa se naj osredotočim nekoliko na prihodnost azilnega sistema in še prav posebno na uredbo Dublin. Vemo, da je skupna politika bila sprejeta skoraj pred letom in pol in se mora še izvesti. Videli pa smo sodbo sodišč, eden od primerov, kjer se kažejo velike slabosti, kar se tiče različnih odgovornosti med državami članicami. Sodišče je menilo, da je Švica v tem primeru kršila tretji člen konvencije o človekovih pravicah, kar se tiče mučanja in poniževalne obravnave, ko so preselili družino iz Švice v Grčijo. Kar se tega primera tiče, nam lahko poveste, kako vi menite, da bo ta sodba vplivala na uredbo Dublin in na celotni azilni svežen. Drugič, samo šest držav članic sprejema približno 80 odstotkov prosilcev za azil. Vaša država članica je ena izmed njih, ena izmed tistih, ki je spet zelo malo takih beguncev. Boste v svetu spodbudili kak postopek, da bi se lotili tega vprašanja? Tukaj solidarnosti sploh ne vidimo. Prav tako bi lahko omenili ta primer, ki sem ga navedla. In med pogajanji o azilnem svežnju se vsi strinjamo, da morajo države članice prevzeti skupno odgovornost, da v praksi se nič ne stori. Kaj nameravate storiti vi? Prav tako bi se rada na kratko dotaknila tudi PNR-a. Ta dosje je blokiran že dve leti in pol. Zato je moja skupina poskuša, poskušala v ta dosje nadahniti novo življenje. Poskušali smo od komisije zahtevati, da pripravi nov predlog glede PNR-a. tak predlog, ki bi temeljil na trenutni sodni praksi in tudi na direktivi o zaščiti podatkov. To je prava pot naprej. Danes vsi govorimo o PNR-u, vendar pa moramo doseči napredek na konstruktiven način. Veselim se torej prihodnih pogajanj z vami in vam želim veliko uspeha. Hvala. Thank you and... Hvala lepa. Imamo še enega koordinatorja, ki bo spregovoril v imenu skupine EFDD. Koral. E Grazie. Grazie, Hvala. Predsednik, tako kot eh, kolegi, tudi jaz naj čestitam novemu latvijskemu predsedstvu. Proučili smo njihove prednostne naloge. In uh, moram reči, da gre za zadeve, ki jih uh, lahko soglasno sprejmemo. Upamo, da bodo stvari um, nekoliko hitreje uh, napredovali v primerjavi s tem, kar se je dogajalo za čas italijanskega predsedstva. Na izpostavim samo nekaj uh, točk. Uh, govor je bil o tem, da bi okrepili sodelovanje tudi v okviru notranjega sistema z novo uh, varnostno strategijo. Uh, Torej, glede na to, kar se je dogodilo, odkar je začel veljati, začela veljati Lisbonska pogodba, Evropski parlament je sozakonodajalec in odgovoren za vzpostavitev Evropskega prostora svobode, pravice in varnosti. Ampak te določbe, teh določb svet ne spoštuje, ki še vedno deluje kot pred Lisbonsko pogodbo, če, m, mm, oziroma celo tako kot pred Masrsko pogodbo. Eh, torej, Evropski parlament mora biti soudeležen, mora moramo imeti v mislih tudi politični cilj, eh, cikl o organiziranem kriminalu, eh, o čemer je govorila tudi skupina Krim v prejšnji zakonodajni dobi in svet ni pritegnil Evropskega parlamenta k sodelovanju v zvezi s temi političnimi cilj, cikli. Torej se sprašujemo, ali svet eh, namerava pritegniti k sodelovanju tudi Evropski parlament pri tem pomembnem, pri tej pomembni temi, kot je organiziran kriminal in ali namerava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 nameravajo nadaljevati tudi dejavnosti eh, odbora krime iz prejšnje zakonodajne dobe. Kar pa zadeva vprašanje glede skupščine OZN v letu 2016 o drogah, bi želeli vedeti, kako namerava delovati svet za to, da pripravi to stališče o eh, drogah, kajti ta tema je tesno povezana z temo organiziranega kriminala, kajti trgovina z drogami je eden glavnih virov dobička za organizirani kriminal. Kar pa zadeva terorizem, vsi nadajamo, da bomo napredovali z neko politiko, ki naj bo vedno bolj enotna med državami članicami, to so že povdarili nekateri kolegi. Predvsem uh, sprašujemo, če ne obstaja namera, da bi pregledali uh, dublinsko uredbo, zato da bo prišlo do vedno tesnejšega sodelovanja tudi proti terorističnemu pojavu. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, uh, naj si. Naj uh, vprašam koordinatorja, če uh, zaprosim eh, ministre, glede na to, da imamo precejšnje število članov, ki so zaprosili za besedo, da uh, takoj uh, nadaljujemo z. z vprašanji imamo res ogromno število članov, ki želijo postaviti vprašanja, zato res ne vemo, kako naj nadaljujemo. Oziroma res je, da koordinatori so zastavili vprašanja, ki imajo uh, veliko skupnega s tem, kar želijo vprašati tudi člani. Zato ne vem, kako naj uh, nadaljujemo. Kaj menite, koordinatori, gospod Jazdemer, gospod Kirkop, eh, vsi člani, kaj menite? V redu, potem pa predlagam, da Monika Hohlmajer je naslednja na vrsti in ne bo takoj zastavila svoje vprašanje. Ampak, kolegice in kolegi, res, eh, vsak ima na voljo največ samo minuto 30, ne več, ker drugače nam ne bo uspelo uh, izpeljati celotnega dnevnega reda. Monika, izvolite. Hvala lepa, predsednik. predsedstvo sem se želela na začetku iskreno zahvaliti za pisno podani program. Iz tega lahko jasno razberemo, katere so vaše prednostne naloge. Prva je po mojem mnenju pri kazenskem pravu. Kakšen časovni razpored imate na tem področju, dokdaj menite, da da bi potencijalno v tem sektorju lahko to zaključili. Potem pa drugo vprašanje, šengensko območje. Govori se o temi zonanje meje, kar se tiče boja proti terorizmu in potencijalnih nevarnostih ponovne vrnitve osumljenih oseb. Kakšen časovni razpored imate? za to vprašanje, da bi skupaj z Evropskim parlamentom razpravljali o tem, da bi dosegli napredek, kajti skrbi nas, da zaradi nuje bi lahko prišlo do medvladnih ukrepov in to bi pomenilo težave za EU. Pritisk razumem zaradi varnostnih razmer, vendar pa rada bi izvedela od vas, kakšno je vaše mnenje kar se tiče zunanih meja, svežnja pametnih meja in podobnih vprašanj. Hvala, naslednja je Sofi Intved, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Prisluhnila sem obema predstavitvama in eh, tako kot smo lahko pričakovali, poudarek je bil na boju proti terorizmu. Nadejam se, da vaše delo se bo osredotočilo v naslednjih mesecih tudi na zaščiti temeljnih pravic in pravne države, kajti večkrat ugotavljamo, da boj proti terorizm, terorizmu gre na škodo teh eh, vrednot, ki jih želeli zaščititi. Potem, kar zadeva eh, Evropski PNR, eh, Eh, zadovoljna sem, da sem slišala, da je vaša glavna prednost to, da sprejmemo direktivo o zaščiti podatkov, varstvu podatkov, kajti za nas in za druge to je predpogoj za vse razgovore o eh, PNR-ju za Evropsko unijo. In eh, drugi, seveda, to je tudi v vaših rokah, o tem se moramo pogovarjati na, novem, na podlagi novega predloga Junkerjeve komisije na, po načelu diskontinuitete lete in na podlagi tudi nedavne sodne prakse, kjer iz česar izhaja, da potrebujemo ustrezno sorazmernost, to je pravno načelo. Eh, slišala sem, da ste spregovorili o o nekem eh, PNR-ju znotraj Evropske unije ali pa morda je predsednik to omenil. To je nov element. Včeraj sem slišala o tem, kar, o čemer so se pogovarjali notranji ministri, da bi eh, zbirali podatke PNR-ja iz eh, trgovinskih pretokov, ampak ne vem, če to gre v smer, ki si jo želimo, ne vem, če je to, o čemer smo se pogovarjali. Potem Um, želela bi slišati tudi od vas, kaj nameravate storiti v zvezi s horizontalno eh, direktivo proti diskriminaciji. Ko govorimo o strpnosti in spoštovanju, mislim, da potrebujemo zakonodajo, tako kot tudi, če mi dovolite, tudi neko sporočilo o strpnosti in spoštovanju. In uh, s tem uh, se obračam tudi na predsednika uh, Latvije, ki je podal homofobne izjave letos poleti. Uh, Ja, um, mislim, da jaz, sem jaz to omenjal, ko sem spregovoril o časovnici in o temah, o katerih bomo spregovorili naknadno. E, naslednji je gospod Koelj, izvolite. Senjor predsednik, ker eh, zuntare mnje voža. Hvala, eh, predsednik. Naj se pridružim tistim kolegom, ki so eh, zaželeli veliko uspeha predsedstvu, latvijskemu predsedstvu za naslednje eh, obdobje. Ehm, in soglašam tudi s tem, da tragični pariški dogodki so imeli posledice za naša razmišljanja in tudi za prednostne naloge predsedstva. Prepričan sem, da bolj kot eh, to, da predlagamo nove mehanizme, bi bilo bolje, da dosežemo, da se šengenska pravila ustrezno uveljavljajo. Naša pravila so utemeljena, imamo že kar nekaj eh, varnostnih klauzul in mehanizmov za nadzor. Eh, letos začenjamo uveljavljati nov sistem ocenjevanja vrednotenja Schengna. Vem, da decembra 2014 eh, na svetu je bil govor tudi o tem. Z novim eh, sistemom vrednotenja Schengna lahko, oziroma evalvacije Schengna, lahko pridobimo bolj učinkovite evalvacije ki nam bodo omogočile, da a, opredelimo probleme v sistemu in najdemo torej rešitve tem problema. Zato se obračam na ministra predvsem na notranjega ministra. Želel bi izvedeti, katere so prioritete, ki jih bo določilo latvijsko predsedstvo za izvajanje novega sistema evalvacije. Katere vrste sodelovanja predvidevate z Evropsko komisijo, zato da bi lahko lahko bili pomirjeni in vedeli, da vsi e, opredeljeni problemi na zunanjih mejah bodo predmet neke ustrezne e, rešitve. Hvala. Hvala lepa, Carlos. E, držite se, prosim, časa. Gospod Radev, izvolite. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господа министри, терористични акт в Париж... Хвала лепа, председник. Терористични напади в Паризо... In eh, v Bruslju so dokazali, da a, eh, morajo biti dejavnosti veliko bolj stroge, nadzor mora biti veliko strožji. Eh, na tisoče evropejcev se eh, eh, udeležujejo v vrstah islamske države. Zato potrebujemo bolj strog nadzor eh, znotraj Schengna in na zunanjih mejah. Eh, za Bolgarijo je ta tema zelo občutljiva, kajti je, to je povezano z pristopom k šengenskemu sistemu. Eh, komisija je večkrat poudarila, da je Bolgarija na eh, ravni spoštovanja izvajanja teh predpisov in da je pripravljena spoštovati, izpolnjevati nove izzive. Ob upoštevanju tega, da latvijsko predsedstvo predvideva širitev šengenskega območja, nam lahko zagotovite, da določene članice ne, se ne bodo nasklicevali na potrebo po strožjem nadzoru na zunanjih mejah, zato da onemogočijo pristop Bolgarije k šengenskemu območju. Hvala. Next is Mr. Lopez. Hvala lepa, naslednji je gospod Lopez Aguilar, izvolite. Hvala predsednik, jaz a, bom čisto na kratko čestital ministrom za njuno predstavitev in čestitam latvijskemu predsedstvu, ki mu zaželim veliko uspeha in naj izpostavim nekaj v zvezi z zakonodajsko pobudo za zaščito za in finančnih interesov a, Evropske unije, tako imenovana PIF direktiva to je neke vrste zarodek eh, Evropskega toživstva. Veliko sem slišal o EPU, ampak želel bi eh, vedeti, ali ne bo prišlo do nekega zmanjšanja eh, zagona v okviru direktive PIF, zagon, ki ga je, zago, ki ga je, zagotov, ki je zagotovilo italijansko predsedstvo. Torej, latvijsko predsedstvo bi se moral sredotočiti tudi na vprašanje dodane vrednosti, na davek na dodano vrednost razumem sicer stališče sveta, ampak eh, računam na to, da boste tudi vi razumeli naše stališče. Davek na dodano vrednost je bistvenega pomena za financiranje proračuna Evropske unije, zato bi rad slišal od vas, ali ste pripravljeni prejiti na neke vrste kompromise, zato da bomo lahko našli tako kompromisno rešitev med obema so zakonodajalcema. Hvala. Hvala lepa, gospa Mejer. Ja, dank u wel, voorzitter.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 predsednik, tako kot je povedal minister, po pariških dogodkih moramo postoriti več, zato da zagotovimo varnost državljanov in a, eh, moramo začeti pri a, eh, samih a, eh, vzrokih za pojav, to je islam. Predsedstvo želi izpostaviti to točko a, uvedba stal, stalnega nadzora na mejeh, mejah, zato da bomo lahko a, nadzorovali pojav žihada in tistih žihadistov, ki se želijo želijo vračati na evropsko zemlje. To je pomemben predmet. Kakšne vrste ukrepov bomo sprejeli za to, da bomo kos pojavu masovnega množičnega priseljevanja? To je vprašanje varnosti, kajti eh, ti podporniki neodvisne islamske države lahko računajo na podporo na evropskem območju. Hvala. Hvala lepa. Eh, naj se vam zahvalim, eh, gospa ministra, za, tudi za vajin eh, program in naj zaželim veliko uspeha latvijskemu eh, predsedovanju. Izrazili ste željo, da napredujete na področju Evropskega eh, javnega toživstva, potem na področju boja proti, proti pač načenjanju javnih interesov Evropske unije. Seznam sicer je zelo dolg, tudi boj proti terorizmu, poznamo že veliko dogodkov v zvezi s tem, naprej naprimer tudi že v Madridu, ali ne bi potrebovali tudi javnega težoživstva za boj proti eh, čezmejnemu organiziranemu kriminalu. Eh, to pričakujejo od nas eh, naši sodržavljani. Moramo se zrotiči tudi na njihovo varnost. Čisto kratka bom, tako kot nekateri predgovorniki, ne tudi sama poudarim, da bi morali transverzalno upoštevati varstvo otrok mladoletnih glede na njihovo ranljivost v tej Evropi, ki je tudi naša Evropa. Otroci so vedno bolj zlorabljeni in vedno manj zaščiteni. In še drugi element, naj zaključim s tem, naj uh, povem, da se veselim eh, da sodelovanja eh, v teh šestih mesecih z vami in predvsem glede sodelovanja v, o direktivi o domnevni nedolžnosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Vojd. Ja, danke, Fozicna. Hvala lepa, predsednik. Gospod notranji minister, dobro ste spregovorili o notranji varnosti, terorizmu in priseljevanju. Spostavili ste povezavo, govorili ste o tem, da je varnost evropskih državljanov nekaj, kar moramo zajamčiti na vsak način. V tem odboru smo se veliko krat pogovarjali o tem, da imamo težave pri priseljevanju, da je islamska država vedno znova napovedovala, da bo pošiljala bojevnike prek priseljencev v Evropo. Danes doživljamo. Poostritev varnostnih ukrepov pri vstopu v parlament. Mi in tudi asistenti se bolj nadzirajo, morda bi se to lahko zgodilo tudi na zonanih mejah Evropske unije. Dali ste, da želite delo italijanskega predsedstva nadaljevati. Spoznanje Mateja Rencija je bilo, da nima smisla vedno več zapravljati za Frontex in da naredimo vedno več nezakonitih priseljencev za zakonite. Potrebno se lotiti vzrokov priseljevanja, je dejal. In dejali ste, da boste uvedli nove ukrepe proti pritisku priseljevanja. Ali lahko razumem, da boste tudi vi storili kaj proti vzrokom? In še zadnje vprašanje, katere ukrepe boste sprejeli za to, da bi zagotovili pošteno porazdelitev priseljencev po vsej Evropi. Ne sme biti tako, da šest držav spreme 80 odstotkov beguncev, druge države tudi vaša pa se ne angažirajo. Hvala lepa. Next is Mrs. Grion. Gospa Grion. Hvala lepa. Hvala uh, za uh, vašo navzočnost uh, na našem odboru. Čisto na kratko uh, naj povem, da uh, ugotavljam, da nameravate zabeležiti napredek v zvezi s snežnjem PNR in sem pris, temu sem prisluhnila za veliko zadovoljstvo. Uh, Eh, torej naše razprave eh, se razvijajo okrog nekega evropskega PNR-ja. V zvezi s tem bi želela povedati, da se veselim eh, tega, da bi lahko najdi neko ravnotežje pri teh razmišljenjih in da lahko ohranimo najbolj primeren razpon ukrepov v zvezi s tem v povezavi z bojem proti terorizmu. Dve točki bi pa rada izpostavila. Vi ste povedali, da nameravate še dalje delovati v zvezi z pametnimi mejami, smart borders. In eh, morda sem eh, narobe razumela, ampak se mi je zdelo, da je eh, pristojni komisar eh, Eh, govori o eh, umaknitvi besedila v zvezi z pametnimi mejami. Zato bi rada slišala, eh, kaj menite o tem, glede na te kontradiktorne izjave. In potem še nekaj v zvezi z direktivo proti diskriminaciji. Nisem našel nekakršnega konkretnega besedila v zvezi s tem. Za čas italijanskega predsedstva smo imeli tehnične sestanke o besedilu, o stališču torej, različnih držav v zvezi s tem, ampak rada bi vedela, torej, kako si zamišljate to sodelovanje, kako bomo delovali in kako bomo razvijali to direktivo, če bo to zakonodajni akt ali pa ne in kako se bomo lotili konkretnega vprašanja. Hvala. Hvala lepa, Sofi. Hvala lepa vsem kolegom, ki eh, so podali eh, svoje vprašanje. Gospod Weinberg. Gospa. Tak za ordet in eh, tak za informacijen. In jaz lykjenska er i et ordförandeskap. Hvala lepa. Naj zaželim obema ministroma veliko uspeha v tem semestru. Seveda moram reči, da pred vami imamo ničkoliko, eh, imate ničkoliko izzivo, in eh, vidite, da v tem parlamentu večkrat razmišljamo tudi o tem, kako naj bi uveljavljali eh, varnostno strategijo v tem parlamentu. Vsi smo storili za to, da bi izboljšali varnost, vse, kar bi morali in lahko storili. Ampak zdaj pa a, eh, je že en mesec, kar sem a, nekako v manjšinskem položaju. Želela bi, da bi bili določeni manjmaji sprejeti. Oglejmo si naše razmire na švedskem. Mi imamo ogromno oseb, ki prihajajo iz Sirije in Iraka. In torej, um, kako naj se lotevamo teh uh, razmer, gre za množično priseljevanje, nimamo nikakršnega nadzora, ne vemo, iz katerega milijaja, iz katerega konteksta prihajajo. Lahko imamo uh, tudi uh, ljudi, ki so se nekako eh, utihotapili in torej eh, res bi si želeli, da poskusite rešiti to vprašanje, ker to je ključnega pomena. In še eno vprašanje, ki se mi zastavlja. Kako si predstavljate izvajanje priporočil, ki so eh, povezana za to resolucijo, ki zadeva to področje? Hvala lepa. Naslednji gospa Kiniči. Grazie, Presidente. Hvala. Uh, predsednik, pozdrav in zahvala predstavnikom Latvijskega predsedstva, ki sta uh, nama predstavila uh, programa. Oproščam se za glas. To je program, ki zadeva vse temeljne toč, delovne točke, eh, eh, s katerimi se ukvarja naš eh, odbor. To so eh, temeljne svoboščine in eh, človekove pravice. V zvezi s temi temami imamo kar nekaj spodbud, ki bi jih radili izpostavili, ampak ker imamo omejen čas, bi rada vprašala, s katerimi aktivnostmi se želi ukvarjati v zvezi s terorizmom, korupcijo in organiziranim kriminalom. Eh, te tri teme so med seboj povezane. Predvsem bi vprašala glede na pred predlog v zvezi z uredbo o Evropskem javnem tužilstvu, v zvezi s katerim je italijansko predsedstvo že sprejelo določeno besedilo, ki pokriva določene pomembne aspekte, katere rezultate namerava doseči latvijsko predsedstvo v zvezi s to temo in potem katere ukrepe nameravati uporabljati za usklejevanje preiskav, naprimer Evropski preiskovalni nalog, skupne preiskovalne enote, kar zadeva ekonomske finančne interese, razvoj direktive o zasegu um, dobrin, ki uh, se zasežejo organiziranemu mafijskemu kriminalu in zelo na hitro. Pomembna tema je tudi boj proti organiziranemu kriminalu, uh, kar nažal, ki nažalost uh, se osrotuča tudi na trgovino z ljudmi in tema priseljevanja. Tukaj imamo še drug aspekt, ki je zelo pomemben za me, to je varovanje. Ščitanje otrok, vemo, da prek priseljevanja je prišlo v našo državo 14 tisoč mladoletnikov brez spremstva in med njimi 3700 mladoletnikov se je izgubilo. Ne vemo, kje so, so pogrešani. Mislim, da se moramo sreotočiti na ta aspekt aspekt v povezavi z večjo pozornostjo, ki jo moramo nameniti tem mladoletnikom, ki tvegajo, da a, jih a, pritegnejo k organiziranemu kriminalu, bodi si kot žrtve v a, raznih a, kaznivih dejanjih, naprimer a, spolna kazniva dejanja in tudi, in to je tudi zelo zaskrbljujoče, jih lahko pritegnejo k kriminalu za to, da jih izkoriščajo za teroristične namene. Hvala. Thank you. Next is Mrs. Stevens. Stevens. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil graag. Hvala lepa, predsednik. Zahvaljujem se obema ministroma latvijskega predsedstva, ki eh, sta nama opisala eh, različne prioritete. To bo velik izziv, ne bo enostavno se lotiti vseh teh prednostnih nalog, ampak imamo vprašanje o priseljevanju. Če sem pravilno razumela, eh, svet. Eh, zahteva od eh, Evropske komisije, da um, nekako zaključi določene svežnje, potem pa komisija eh, na novo preloži uh, odgovornost na svete, torej gre za neko prelaganje uh, te odgovornosti. Tudi na zasedanju v Strasburu nismo imeli konkretnih odgovorov. Torej sprašujem, kaj bo storil svet konkretno za to, da pri, pride do nekega preobrata v zvezi s tem svežnjem, s konkretnimi predlogi, kaj tim? Časa je malo in torej eh, mi želimo prejeti konkretne predloge, zato da bomo lahko stopili korak naprej. 80 odstotkov priseljencev prihaja eh, v, eh, se steka v šest evropskih držav, eh, državah. Torej ne moremo govoriti o solidarnosti, moramo prijeti z besed na dejanja. Hvala. Hvala lepa. Saraja. Thank you, Chair. Hvala, predsednik. Hvala. Naj zaželim veliko uspeha predsedstvu in uh, poskusila bom eh, izkazati čim večjo podporo za vaša prizadevanja. V okviru Evropske unije imamo kategorijo državljanov, ki je pomembna in ki je podvržena neki marginalizaciji, diskriminaciji imamo veliko ljudi, ki živijo v revščini in veliko, ki jih celo osebno tudi poznamo in dejansko gre za ljudi, ki pripadajo kategoriji Romov v Evropi. Eh, potrebujo našo aktivno podporo, eh, zato da bomo reševali njihove probleme, kajti ti ljudje ne živijo v pogojih, ki so dostojanstveni. In eh, treba se je boriti proti diskriminaciji v državah, članicah, parlament je večkrat zahteval tak instrument. Komisija je predstavila nek okvir za to, da bi lahko okrepili načela pravne države, kar je izredno pomembno predvsem v tem trenutku. In potem bi želila tudi opozoriti na neko pobudo, ki jo je predstavila prednedavnim komisija. In uh, torej, eh, pričakujemo odziv sveta v zvezi s tem in sprašujem, kaj je namerava storiti glede tega latvijsko predsedstvo, ko gre za to pobudo, ki jo je pred nedavnim predstavila komisija. Imam tudi še eno dodatno vprašanje. Eh, latvijsko predsedstvo eh, bo moralo tudi odgovoriti na neko retoriko, ki smo ji priča v nekaterih državah članicah, kjer se postavlja pod vprašaj eh, svobodo pretoka oziroma prostega gibanja. Določeni ljudje, ki mo motijo, kot naprimer eh, Romi, ki motijo evropski red, pač eh, naj ne bi imeli več te pravice. Najlepša hvala. Lepo pozdravljam ministre in tudi nekdanje kolege. moram izraziti sočute do tega bremena, ki ga boste morali zdaj prevzeti. Moje vprašanje je vezano na morbitno možnost, da se oblikujemo politiko pri boju proti dvema večjima grožnjama, najprej proti grožnji za notranjo varnost, proti terorizmu, pa tudi nekaterim drugim vidikom. Potem pa moramo nekaj storiti tudi proti ogrožanju zunanih meja. Balsko območje ter Latvija se situirata na območju Evropske unije, kjer je zunanja varnost pod velikim pritiskom. Če govorimo o solidarnosti pri migraciji. Me še posebej zanima, kako lahko izrazimo večjo solidarnost pri vprašanjih, kot je varnost, glede na to, da je Evropski parlament sprejel resolucijo o posodobitvi strategije za notranjo varnost. Veliko sreče vam želim in hvala. Najlepša hvala, zdaj pa gospa Kijanki, izvolite. Cecilia. Hvala lepa, predsednik. Tudi jaz naj eh, zaželim latvijskemu predsedstvu veliko uspeha pri tem eh, izzivu. Cenila sem vaše besede o vaši nameri, da spremenite eh, dublinsko uredbo v interesu mladoletnikov. To je vprašanje, o katerem smo se tudi že pogovarjali v tem odboru in uh, to je vprašanje, ki je deležno naše široke podpore. Sprašujem tudi, ali predsedstvo želi biti bolj ambiciozno in želi delati na nekem sistemu delitve odgovornosti med vsemi državami članicami. Vemo, da bo komisija v kratkem predstavila neko strategijo, na to gledamo z naklonjenostjo, ali predsedstvo namerava preseči eh, to strategijo in spodbuditi neko razpravo med različnimi državami članicami, zato da bi prišli do spremembe te dublinske uredbe, vsaj kar zadeva vzajemno priznavanje azilnih postopkov. Hvala lepa. Um, Žal mi je, moram zaključiti seznamom govornikom zahvaljujem se gospod Eneli za vaše razumevanje. Najprej moram vreči običajno vabo ministrom, kot to storim pri vsakem predsedstvu. Gotovo ste šokirani nad tem, kar vas čaka. Verjetno ste soočeni z kar največjim zakonodajnim izzivom. Tudi odbor vam je zastavljal zelo zahtevna vprašanja. Verjetno nobeden izmed vaju ni bil pripravljen na to vrstne izzive. Upam, da boste skušali odgovoriti na vse te vprašanja. Bi pa opomnil vse poslance na to, da sta oba ministra razvila sistem, imata nekakšen eh, sistem odgovarjanja na vprašanja z listki za vsakega poslanca oziroma poslanko. Vsak poslanc oziroma poslanka so dobili košek papirja z vprašanjem Za vsako vprašanje bomo dobili torej tudi pisni odgovor. To že kaže na trud, ki ga bo predsedstvo vložilo v opravljanje svojega dela. To sem videl tudi v pripravljanih sestankih. Veliko sreče želimo vsem. Začnimo z odgovorjenje vprašanja. Vem, da ne boste mogli odgovoriti na vsa, vendar poskusimo storiti, kar lahko. Najprej, gospod minister, da nekaj odgovorov tudi brez teh eh, plonk listkov. Najlepša hvala, zahvaljujem se vsem poslancem in poslankam za prijazne besede na začetku latvijskega predsedstva. Latvija je počaščena, obenem pa čuti tudi veliko odgovornost v situaciji, ki je edinstvena. Edinstvena tako za Latvijo nasplošno, še posebej v obdobju po pridobitvi neodvisnosti Najprej vprašanje. Prvo vprašanje. Kaznive dejanja zadevajo tako žrtve kot obtožene, obdožene in osumljene. Prav tako so v postopek vključene priče. Priče je treba zaščititi. Prav tako žrtve. Imate prav. Leta 2012 je bila že sprejeta direktiva o zaščiti žrtev in v okviru te direktive skušamo delati tudi na usklajevanju zakonodaje v državah članicah. V Latviji to ni čisto enostavno, saj se s tem dotikam tudi vprašanja svobode medijev, ko govorimo o zaščiti žrtev, na tem intenzivno delamo. Glede pravic obtoženih oseb, pa ne smemo pozabiti na načelo domnevne dožnosti. To je bistvenega pomena. Ne moremo obsoditi nekoga pred formalno obsodbo sodišča. Ne moramo nekoga opredeliti kot krivega, če ni bila sprejeta ustrezna odločitev sodba na sodišču. In žal, številni pravni instrumenti v številnih državah članicah niso ustrezni to pogledno. In nekatere osebe so bile obtožene na neustrezen način. Potem pa ciprle vprašanje glede varstva podatkov. Kljub temu, da smo prišli do delnega dogovora na svetu glede dveh poglavij, pa tudi v sodelovanju javnega in zasebnega sektorja je bil zabeležen ročen napredek, kar smo razpoznali tudi na svetu. Države članice želijo te razprave pripeljati tudi ko prijemljivim rezultatom. Glede časovnice smo bili na začetku bolj optimistični. Upali smo, da bomo to dosegli že marca, da bomo marca sprejeli uredbo, direktivo pa junija. Vendar se zdi, da moramo te dokumente obravnavati sočasno in zato bo začetek triloga mogoče še lepo, sedaj to pa ne za junija. Naslednje vprašanje. Dobili smo vprašanje glede terorizma. strani istega poslanca ali poslanke. Seveda bomo pripravljeni tesno sodelovati z Evropskim parlamentom na tem področju. Zdaj pa še vprašanje za predsednika, ali naj nadaljujemo na ta način, ali se zamenjava z ministrom za pravosodje, naj zdaj odgovorim na vsa vprašanja ali kako. No, lahko se zamenjate, če se vam zdi, da je to ustrezno. Najlepša hvala za vse prijatne besede, se vam zahvaljujem tudi jaz, za lepe želje za naše predsedstvo, zahvaljujem se tudi za komentarje in vprašanja. Žal mi je, če nam ne bo uspelo odgovoriti na vsa vprašanja, bova pa to gotovo storila v pisni obliki. To vam obljubim. Naj se navežem na vprašanje, ki se ga zastavljajo številni poslanci glede migracij in problematike migracije. Gre za vprašanje vezana na nezakonite migracije in prosilce za azil. Za predsedstvo je bistvenega pomena, da nadaljujemo z delom, ki ga je upravilo prejšnje predsedstvo. In to vključuje tudi dejavnosti, ki jih izvaja Frontex. Glede boja proti nezakoniti trgovini z ljudmi. Izboljšati moramo situacijo v tretjih državah in izboljšati to problematiko, se lotiti tudi probleme, problema ladi duhov, tako imenovanih. Zahvaljujem se trudu italijanskih organov ter agencije Frontex po njihovih zaslugi smo rešili številne življenje in s tem delom bomo nadaljevali. Poiskati moramo odgovorne organizatorje teh kriminalnih združbe in jih tudi primerno obravnavati. Veliko število državljanov tretjih držav prihaja v Evropsko unijo in zato moramo poskrbeti na celovit način. Res smo se nameravali o tem vprašanju pogovarjati med neformalnim svetom 29. januarja. Pričakujemo tudi, da bo naš komisar imel prispevek v povezavi s tem vprašanjem in sicer ne bi bilo govora o vzpostaviti specifičnega mehanizma. Zavedamo se, da se moramo pogovarjati o resnični, iskreni solidarnosti, tudi našo državo ste omenjali v tem smislu. Prav gotovo razumete, da smo majhna država članica, smo pa zelo veliko prispevali k izvajanju operacij Frontexa v boju proti nezakonitim migracijam. Prispevali pa smo tudi delu, ki poteka na zunanjih mejah. Zunanje meje Evropske unije se raztezajo po več sto kilometrih in tukaj je še posebej pomembno, da se spopademo z nezakonito trgovino, trgovino z ljudmi, z nezakonitimi migracijami počnemo vse, kar je v naših močeh splošno, gledano pa se strinjam s tem, da moramo s temi razpravami nadaljevati, se ne smemo skrivati pred odgovornostmi in hvaležni bi bili Evropski komisiji tudi za predlog v povezavi s tem. Gospod Dias, Dimera. Glede vaših vprašanj, naj povem, da se namenoma nisem loteval podrobnosti, v svoje predstavitvi, nisem se loteval vseh pravnih pritiklin. Včeraj smo se pogovarjali o glavnih usmeritvah in prioritetah. Glede uredbe o Europolu in o pametnih mejah, to prav gotovo sodi med naše glavne prioritete in pripravljeni smo na ta dialog. Kot vsi gotovo veste, se tukaj porajajo številna vprašanja vključno z željami Evropskega parlamenta, da bi bili bolj udeleženi v nadzor, pa tudi podporo dejavnosti, ki se izvajajo na Evropolu. Mislim, da je ta dialog temeljnega pomena. Dovolite mi, da nadaljujem. Nekaj vprašanj je bilo vezanih na evidenco podatkov o potnikih. Tudi to je ena izmed naših prioritet. In če govorimo o PNR-u za Evropsko unijo, je pomembno izpostaviti tudi to, da je Evropska komisija za tiste države članice, ki so že uvedle svoj sistem evidence podatkov o potnikih, predvidela tudi to, da si lahko ogledamo te primere dobre prakse. Vsak poslanec in poslanka si lahko to ogleda. Veliko govora je bilo o tem, da organi preiskovanja in odkrivanja niso prevzeli svojih odgovornosti in da ni nihče želel imeti takega mehanizma v Evropi. Vendar bo do februarja vse znano. Nekatere države članice so že uvedle svoje registre, svoje evidence podatkov o potnikih in to delo se bo nadaljevalo. Zato mislim, da je pomembno, da se dogovorimo glede skupnih načel pri uvajanju takih sistemov v Evropski uniji. Cilj je seveda, da zagotovimo varstvo podatkov in spoštovanje človekovih pravic. Naslednje vprašanje boj proti terorizmu. Gospa Cipol je zastavila nekaj vprašanj v povezavi s tem, če se na to odzovem, lahko potrdim, da prav gotovo imamo zelo veliko agencij, ki se s tem ukvarjajo. Naš pristop ne zahteva vzpostavitve veliko novih orodij in mehanizem. Zelo učinkoviti moramo biti pri uporabi že obstoječih mehanizmov in instrumentov. Med zadnjim srečanjem odbora Kozi smo začrtali glavne smernice in upam, da bo temu sledila tudi produktivna razprava z udeležbo predsednika odbora Libe. Predstavili bomo zelo specifične ukrepe mislim, da imamo vse možnosti, da se dogovorimo glede specifičnih ukrepov za prihodnje, okay, uh, um, za prihodnje dejanje. Naj se odzovem še na pripombe gospe Vikstrom glede enotnega azilnega sistema in Dublinske uredbe. Strinjam se, da je zelo pomembno, doseči kompromis na osnovi dialoga z Evropskim parlamentom, še posebej, ko gre za mladoletnike brez spremstva in pa postopek prošen za te osebe. Zavedamo se različnih stališč, obenem pa se zavedamo tudi mandata, ki ga je prejel svet. Ta vključuje tudi nasprotovanje vzpostavitvi nadzora v vseh državah članicah, vendar pa mora tak nadzor prav gotovo biti izveden v tistih držav članicah, kjer se te prošnje oddajajo. Ni sključeno, da se te mladoletnike seli preko meja, vendar, če je to, vendar le, če je to v interesu teh mladoletnih oseb. Dovolite mi, da nadaljujem. Jaz, da prevzamem to, kar je povedal moj kolega, ministr za notranje zadeve, tako da bo imel nekaj časa, da se pripravi še na preostale vprašanja. Gospod Kirkhoff je imel nekaj pripomb glede postopkovnih pravic. Zavedamo se dejstva, da so proceduralnim pravicam mladoletnih oseb občutljivo vprašanje. To uredbo je treba v tem smislu izboljšati. Potrebujemo specifično uredbo, ki bo urejala to vprašanje. Zato se je naše predsedstvo pripravljeno pogovarjati o tem vprašanju in predlagati fleksibilno rešitev. Posvečali se bomo tudi v večji meri vprašanju domnevne dožnosti. Potem je temu sledilo vprašanje o nediskriminatorni direktivi, torej direktivi proti diskriminatorni obravnavi. Podariti moram, da se stališče v različnih državah članicah razlikujejo in to je popolnoma razumljivo, Načini tolmačenja diskriminacije so vsi podobni, vendar pa obstajajo nekateri standardi, za katere si nekatere države članice še vedno prizadevajo. Skladno s temi standardi živijo že leta in leta evolutivno, kulturno tisočletja in ne želijo odstopati od teh standardov. Prišlo je tudi do sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice zoper Avstrijo in to sodišče se je izreklo, da lahko le država članica razsoja o no, civilno-pravnih zadevah. Glede izjav našega predsednika Andresa Bertinša pa bi vas prosil, da ste nekoliko bolj kritični glede zirov informacij, ki jih imate na voljo. Latvija je demokratična država in vsak lahko svobodno izrazi svoje stališče. Te pravice ni mogoče spodkopati. To bi res pripeljalo do diskriminacije. Morda bi lahko še ministr za notranje zadeve temu kaj dodal. Spoštovan kolega, žal mi je, mislim, da moramo počasi zaključiti to razpravo. Prav tako se upravičujem tistim kolegom, ki še niso prejeli odgovorov na svoje vprašanje, bi vas tole prosil, da počasi sklenete s tem krogom razprave. Glede na časovne omejitve, mi dovolite, da ponovno povdarim, da bo Latvijsko predsedstvo skušalo zgoditi večjo varnost v Evropski uniji. Obenem pa se bomo trudili spoštovati v celoti temeljne pravice in soboščine. Spraševali ste tudi o zunanji razsežnosti in o sodelovanju na tem področju, kako naj rešujemo težave, ki so vezane na zunanjo varnost, na notranjo varnost. V globaliziranem svetu ne moremo ničesar doseči brez sodelovanja s tretjimi državami. Brez takšnega sodelovanja ne bomo mogli obvladovati migracij in zagotavljati ustrezne varnosti. Kot predsedstvo bomo na tem intenzivno delali. Pomembno je sodelovati tudi na ravni strokovnjakov in zagotoviti učinkovito sodelovanje s sosedskimi državami. še posebej se bomo posvetili temu vidiku. Naj govorim še ena vprašanja, vezana na razširitev šengenskega območja, zakaj Bolgarija in Romunija še vedno nista napredovali pri tem vprašanju. Na svetu so potekale določene razprave, žal nam zaenkrat ni uspelo priti do enoglasne odobritve. V naslednjih šestih mesecih pa bomo skušali doseči ta konsenz. Najlepša hvala. Zahvaljujem se vsem poslancem in poslankam za vsa vprašanja. Obljubljam, da bomo poskrbeli za odgovore tudi v pisni obliki. Zdaj pa še nekaj zaključnih besed. Glede urada Evropskega tožilca ste mi zastavili nekaj vprašanj. Popolnoma se strinjam, da je treba pooblastila tega urada v prihodnosti razširiti. Ta urad smo vzpostavili zato, da bi zagotovili varnost v Evropi najprej se moramo sredotočiti na trdno jedro tega organa. V prihodnosti pa lahko tudi razširimo področje uporabe in delovanja urada, tako da vključimo tudi ugrabitve mladoletnih oseb, terorizem in tako dalje. Predvidene so možnosti za razširitev področja uporabe. Glede diskriminacije zopr Rome zavedamo se pomena njihove integracije v Evropski uniji. Nekatere pobude so bile že sprejete, leta 2011, naprimer, program Evropske unije, ki je bil odobren, leta 2013 je svet oblikoval priporočila glede učinkovitih ukrepov, ki naj se sprejmejo v državah članicah. Upam, da bodo ti ukrepi pripeljali tudi do konkretnih rezultatov. Zahvaljujem se vam za pozornost in vas obenem ponovno pominjam na to, da bomo posredovali tudi pisne odgovore na vsa vprašanja, na katere nismo uspeli odgovoriti. Preden nadaljujemo z naslednjo točko, se zahvaljujem obema ministroma za čas ter kolegom za potrpežljivost. Po definiciji obravnavamo zelo kompleksna vprašanja od Urada javnega tožilstva v Evropski uniji do kazn, kazn, kazenskih postopkov in eh, nepravično je, da pričakujemo od ministrov, da poglobljeno obravnavajo to v tako omejenem času. No, glede na to mislim, da smo upravili kar dobro delo, ne moremo pa se poglabljati v podrobnosti. Kljub temu lahko povem to, da smo v pripravljalnih sestankih z latvijskim predsedstvom ugotovili, da bomo poleg ukrepov na, v odziv na pariške napade začeli tudi številnimi trilogi in obravnavo dosijajo. Temu se ne moremo odreči, saj nas čaka zelo veliko dela poleg tega, kar se je zgodilo v zadnjem času, poleg teh tragičnih dogodkov. Na to se je treba osredotočiti, odbor Libe ima res pred seboj izjemno delo sodelovali bomo v naslednjih šestih mesecih s trenutnim predsedstvom in imamo veliko zaupanja v vašo ekipo. Poslanci in poslanke bodo seveda računali na predsedstvo pri tem delu. Gre za politične prioritete in pa tudi za zakonodajo. Veselimo se prihodnega dela z vami. Temu je namenjeno šestmesečno predsedovanje in zato ima to res neko dodano vrednost. Zahvaljujemo se za vaše predstavitve danes. Obenem pa se veselimo tudi praktičnega dela, ki nas čaka v naslednjih šestih mesecih. Lepo se zahvaljujem obema ministroma za vašo prisotnost in za to, da ste odgovorili na vprašanja poslancev in poslancev. Hvala tudi kolegom za potrpljenje. Thank you.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 tesno sodelovanje in preglednost je za nas zelo pomembna. Kot prva točka na dnevnem redu, o kateri bom govoril, je aktualizacija podatkov, kar se tiče sistemov, s katerimi upravlja agencija. Tudi kar se tiče nadzornih programov NSA e od februarja 2014. Takrat si to ogledujemo in potem je bila tudi podana posebna zahteva po preiskavi tega strani agencije. Naj povem, da sistemi in podatki, ki jih nadziramo, niso posedovani nobeni tretji državi. Torej, podatki v sistemu ne bodo kompromitirani strani tretjih držav. To mora biti popolnoma jasno od začetka. Istočasno je zanesljivost sistema pomembna še z dveh drugih vidikov, ki jo želim omeniti, tehnična zanesljivost in varnost in doslednost podatkov. To je tudi del našega mandata, tako da na kratko o tem, odgovarjal pa bom tudi seveda na vprašanja. Najprej tehnična zanesljivost sistemov. To je v naši ustanovitveni uredbi. Sistemi morajo biti na voljo državam članicam in pristojnim organom v čas. In agencija to nudi že od samega začetka, torej od svoje vzpostavitve, od ustanovitve dalje. dalje. Potem pa, torej, kar se tiče tehničnega vedika, tukaj ni nič uprašljivega. Kar se tiče doslednosti podatkov in zazljivosti podatkov, pa agencija tudi ima določena pravila. In kar se tiče sistemov, moramo izpostaviti dejstvo, da sistemi ne sestojijo samo iz omrežja in osrednjega sistema, temveč tudi iz nacionalnih sistemov, ki jih uporabljajo države članice, do, dostop do osrednjega sistema. Torej, ko govorimo o tem sistemu, moramo razumeti to celoti. Kar se tega tiče, imamo jasno razdelitev odgovornosti med agencijo in državami članicami. Agencija je odgovorna za osrednji sistem in komunikacijsko mrežo, države članice pa za varnost in podatke o nacionalnih sistemih kar se tiče tega, kar se tiče varnosti podatkov v osrednjem sistemu in prenosa podatkov po zavarovanem omrežju, agencija poskuša zagotoviti vse ukrepe po uredbi, po zakonodaji, ki so potrebni za varnost podatkov. Od samega začetka imamo varnostne sisteme za vsakega od sistemov, načrte za nujne primere. To so potrebili vsi naši organi in jih uporabljamo v celoti. Imamo fizične varnostne ukrepe, dostop do zgrad, kjer se hranijo podatki, potem drugi ukrepi, kdo lahko upravlja s temi podatki in potem seveda tudi uporaba specifičnih pravnih instrumentov, kar se tiče dostopa do teh podatkov strani nacionalnih organov. Vsi ti ukrepi so veljavni in jih izvajamo v celoti. Kar se tiče integritete agencije, pa se nam to tudi zdaj zelo pomemben del zanesljivosti sistemov, da zagotovimo integriteto. Agencija medno preverja doslednost in kakovost podatkov, in to potem pošljemo državam članicam. In sprejemamo tudi ustrezne ukrepe, če je to potrebno. V tem trenutku imamo vajo, kar se tiče SIS-2 in tudi tukaj je potrebno odpraviti nekatere napake na področju kakovosti, ki smo jih ugotovili. Agencija istočasno meni, da je nadaljni razvoj glede varnosti sistemov zelo pomemben. Še bolj pomembno pa je skupno ukrepanje, sodelovanje agencije in držav članic za to, da se lotimo trenutnih in prihodnih varnostnih groženj. Zato imamo tudi omrežje, nekakšen forum med agencijo in državami članicami, kar se tiče kibernetskih groženj. Govorimo o glavnih izzivih, tako se uskladimo in se lahko bolje zapostavimo skupnim izzivom na področju varnosti. Prav tako pa se lotevamo tudi varnostnih incidentov, ki bi se morda lahko zgodili. Naj zaključim, agencija je sprejela vse ukrepe, da bi bili sistemi zanesljivi tako tehnično kot tudi ekonomsko gledano, kar se tiče teh načrtov, ki sem jih omenil. Poleg tega pa imamo tudi zelo dobro redno komunikacijo z državami članicami. Sledimo vsem interakcijam s sistemom, tako kot je to pravni podlagi sistemov. Nadzorujemo sisteme, kar se tiče varnosti, to je nekaj, kar se ne dogaja na letni podlagi in potem tudi usposabljanje osebja, to je tudi pomembno, da imamo na voljo vse, kar se tiče izzivo glede zanesljivosti sistema. Odboru lahko torej podam zagotovilo, da sistemi v tem trenutku so zanesljivi v vseh pomenih te besede. Naj zaključim s tem, da spomnim še na nekaj v tem poročilu. Pozivalo se je tudi k minimalnim standardom varnosti za IT sisteme. In govora je bilo tudi o trenutnih kibernetskih grožnjah v EU. Glede na izkušnje, čeprav agencija ni eksplicitno omenjena, sem prepričan, da lahko agencija uspešno prispeva k dosegi teh ciljev, ki so v poročilu in je pripravljena to storiti, če in ko bo to potrebno. Hvala lepa, sedaj pa sem na voljo za vprašanja. Hvala lepa. Najprej še gospod eh, Visar, potem pa vprašanje. Ne, najprej vprašanje, potem pa vi. Eh, Prav, najprej vprašanje gospod Koeljo, Carlos, prosim. Sorry, man, eh. Se upravičujem, predsednik. Rad bi zastavil vprašanje o delovnem programu. Mislim, da bo to potem druga izjava gospoda Garkova. Prav. Bo sedaj najprej gospod Viser, pa potem vprašanje. Prav. Do you want to go ahead? What, what are we going to do?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 spoštovane poslanke in poslanci. V veliko veselje mi je, da sem danes tukaj. Še vedno, še vedno svežimi podobami tega, kar se je zgodilo prejšnji teden v Franciji in druge po Evropi. Mislim, da je to dober razlog, da spregovorimo o agencijah, ki delujejo na tem področju. Sodelovanje med agencijama se je začelo že pred leti, okrepilo pa se je v zadnjem času, še prav posebno v zadnjem letu. In kot bo kasneje pojasnil kolega Zeoli, se, se bo to okrepilo letos še bolj. Imamo uradni strok mandat, kot je to navedeno v uredbah, ki so ustanovile posamezne agencije. Za naše področje pa je jasno, da se včasih področja tudi prekrivajo. Torej je tesno usklajevanje samo po sebi umevno, vendar pa včasih je potrebno tudi samo po sebi umevne stvari organizirati. In to počnemo, organiziramo se, organiziramo se in usklajujemo pri našem delu. Kot agencije na področju pravosodja smo sedaj prvič izdali tole, tudi tole brošuro, kjer se predstavljamo in na kratko povemo, kaj počnemo. Ne bom govoril o mandatu agencij. Povedal bom kako sodelujemo, kako se usklajujemo, kaj počnemo skupaj. Na področju družine Agencije za pravosodje in notranje zadeve, res, imamo se za družino, imamo redne stike. To se začenja s prvim korakom v našem delu, načrtovanje našega delovnega programa. Osklajujemo se v zadnjih nekaj letih že glede različnih delovnih programov agencij in skušamo ugotoviti, kje so področja, ki se dopolnjujejo in kjer lahko torej sodelujemo. Lani smo bili aktivni ob koncu stokholmskega programa in na začetku strateških smernic, da bi na obsežen način opisali to, kar vidimo z praktičnega operativnega vidika agencij kot prispevek pri teh strateških smernicah. Zdaj pa še na kratko, ker ste vse dokumente sami tudi že dobili, bom omenil nekatera področja, kjer smo bili bolj dejavni, kjer so bolj intenzivno sodelovali. Pregled notranje varnostne strategije je pomemben. Agencije so tukaj tesno sodelovale, zato da bi komisiji in državam članicam, svetu in parlamentu predstavile svoja stališča bolj na celovit način. Mislim, da je to najboljši pristop, ker mi imamo tudi izkušnje, seveda, iz prakse. Kar se tiče pravljanja z mejami, azila, priseljevanja, to je zelo občutljivo. Vprašanje in izmenjava informacij je zelo pomembna. Prav tako pa je pomembno ad hoc sodelovanje, če je to potrebno. Naprimer, ko so se zaostrile razmere v Ukrajini lani, smo podali skupno oceno Frontexa, EASE, pa tudi Europola. Ocenili smo razmere kmalo, potem ko so se torej zaostrile. Potem tudi liberalizacija vizumskega programa, tudi tukaj smo podali ceno, to smo predstavili tudi v parlamentu. In na tem področju smo razmerje ocenili, pa tudi na drugih jih ocenjujemo in podajamo ocene. Razmerje sredozemlja, Lampedusa, Vzpostavili smo projektno skupino za sredozemlje, to poznate, različne agencije dejavno sodelujejo pri tem, pri veliko projektih te projektne skupine za sredozemlje. Multidisciplinarna platforma proti različnim grožnjam Evropske unije mora biti tudi omenjena. pilotni ukrepi glede skupne registracije in nasplošno še sodelovanje Frontexa in EASE na različnih področjih priseljevanja, meja in azila. Ne gre samo za to, da skušamo skupno upravljati z viri, ne gre tudi za skupna usposabljanja, zgodne odkrivanje in potem izvajanje skupnih ukrepov na različnih področjih, naprimer v Grčiji. Naj omenim tudi šengenski evalvacijski mehanizem, ki vključuje večino agencij, seveda potem tudi svežen pametnega upravljanja z mejami, to tudi vključuje vse nas. Eurosur, trgovina z ljudmi. To so pomembni elementi, ki ne samo vplivajo na delo agencije v Lizboni, torej gre tudi za trgovino z drogami, temveč tudi za druga področja, kot si lahko predstavljate. Potem skupne preiskovalne ekipe in to je tudi zadnja zadeva, ki jo bom omenil pomembna horizontalna točka, ki zadeva in vključuje vse agencije, pa je usposabljanje. Usposabljanje je ključno urodje za ustvarjanje skupne evropske kulture in mi vsi na naših področjih smo dejavni na področju usposabljanja in veliko projektov lahko izvajamo skupaj in to je točno to, kar počnemo. Hvala lepa. And I return to you, Mr. Garkov, for you got future gospod Garko. Imate še kakšno predstavitev, prosim? Thank you, chair. Hvala lepa. Po predstavitvi gospoda Visarja bi rad povedal več o delovnem programu EOLISE za leto 2015. Najprej naj izpostavim, da so načela ki jim bomo sledili pri predsedovanju omrežja, taki kot so bili. Veliko zadev je bilo že doseženih, storjenih v omrežju. Sodelovanje agencije za pravosodne notranje zadeve, to bomo nadaljevali, kajti to je predpogoj za preglednost in uspešno izvajanje nalog. To je zelo pomembno, zato da agencije Evropske unije za prosode in notranje zadeve prinesejo tisto potrebno dodano vrednost za državljane. Prednostne naloge za letošnje leto bodo razdeljene na tri področja. Najprej agencija bo nadaljevala svoje operativne dejavnosti v skladu s političnimi cilji in posebnimi potrebami držav članic in evropskih institucij. To pomeni, da še prav posebno, kar se zunanjih dejavnosti tiče, kar se tiče podpore pri prenosu znanja in usposabljanja bomo storili vse, kar je v naši moči, da nadaljujemo to, kar smo počeli do sedaj. Istočasno bo agencija razširila svoj prispevek politični razpravi na evropski ravni in bomo ponudili dokaze, ki temeljijo na dejstvih za pomoč pri sprejemanju odločitev, torej damo na razpolago strokovno znanje, in ne nazadnje agencije bodo nadaljevale razvoj pri svoji vidnosti navzven, kar se javnosti tiče in spet je potrebno zagotoviti dodano vrednost teh agencij v Evropski uniji. Bolj specifično bodo te prednostne naloge del operativnih dejavnosti, nekaj jih že imamo, glede pobud, ki smo jih že začeli, Naprimer, nadaljna harmonizacija programov usposabljanja, razvoj izmenjave znanja med agencijami in državami članicami, to je za nas zelo pomembno, še prav posebno v kontekstu tega, kar je gospod Pisar že omenil, šengenskega in evalvacijskega mehanizma, kjer vidimo priložnost, da lahko še prispevamo. Prav tako bo izmenjava informacij med agencijami še ena prednostna naloga. Upravljamo veliko analitičnega dela, torej je razširjanje teh informacij, dopolnevanje le teh zelo pomembno in potem tudi podpora zunanjim ukrepom. Potem ekonomija obsega, tukaj je potrebno seveda racionalizirati poslovne procese, naprimer imamo skupne IKT procese, in to bo tudi ena od predstavnih nalog, da bi bili bolj očinkoviti. In ne na zadnje, agencije bodo nadaljevale s podporo in skupnimi prizadevanji, kar se tiče skupnih pobud na evropski ravni, kot so pametne meje in katerikoli druga, ki bo potrebna, kajti ta skupna prizadevanja prinašajo boljše rezultate dolgoročno gledano. Toliko na kratko, sem pa pripravljen tudi odgovoriti na vprašanje. Hvala. Um, Hvala lepa obema izvršnjima direktorema. Sedaj pa začenjamo. Začenja Carlos Coelho. So much uh, to the two... Hvala lepa. Hvala lepa obema direktorema za informacije. Gospod Fiser, navezali ste se na novi šengenski evalvacijski mehanizem. Če bi lahko bi vas prosil, da nekoliko bolj podrobno razložite, za kakšno sodelovanje gre med agencijami na ravni tega novega šengenskega rezervacijskega mehanizma. Kar se tiče gospoda Garkova, veste, da cenim vaše delo in delo, ki ga upravlja vaša agencija. Zahvaljujem se vam za informacije kar se tiče varnosti in očinkovitosti sistemov. Nič manj nisem pričakoval od vas. V vaši zadnji izjavi pa ste spregovorili o novem svežnju glede pametnega upravljanja eh, na mejah. Moram reči, da sem že imel priložnost povedati odboru, zakaj se mi ta projekt zdi nezakonit. Komisija se je odločila ignorirati pravice parlamenta in je ta projekt financirala mimo zakonodaje. Sedaj dve vprašanje za gospoda Garkova. Želim vedeti, ali je bilo obravnavano vprašanje zakonitosti postopka in ali menite, da je bilo vse skupaj lepo in prav. In potem nadalje. 1. oktober ste v Talinu organizirali konferenco za to vprašanje. In vsaj dva govornika sta dvomila, da je bilo sredstva dovolj in da je bil časovni razpored ustrezen za ta projekt. Rad bi torej izvedel več o tem, kar se zakonitosti postopka tiče, pa tudi o vsebini, če upoštevate te pripombe. Hvala lepa. Hvala lepa, Carlos. Naslednja, gospa Revo. Pardon, excusez-moi. Euh, merci. Hvala lepa. Moje vprašanje je povezano z aktualnostjo. Napadi v Franciji so nas opozorili na to, da je nujno uh, imeti zakonodajo na evropski ravni, da zato, da bolje uskladimo notranje politike evropskih držav z več doslednosti in učinkovitosti. V ta namen Evropske unije mora ukrepiti kakovo sodelovanje med državami članicami, predvsem med obveščevalnimi službami. Zapračujem manjše težave, tehnične težave s tolmačenjem. Je zdaj vse lepo in prav? Translation was all on the wrong channel. Is it wrong for everyone? Okay, can you... It's working now. Thank you. Ko se da pa deluje, lahko ponovite, prosim? Les attentats en France napadi v Franciji nas opozarjajo na to, da je nujno eh, imeti zakonodajo na evropski ravni, zato da bolje uskladimo eh, politike notranje varnosti držav člani z več doslednosti in učinkovitosti. V ta namen Evropska unija mora ukrepiti kakovo sodelovanje med državami članicami, predvsem med obveščevalnimi službami gre za to, da izboljšamo zbiranje in izmenjavo podatkov, tudi ustrezno obravnavo o polnem spoštovanju temeljnih svoboščin in eh, varstva osebnih podatkov. Eh, šengenski eh, sistem SIS-2 je lahko še vedno potencijalno izredno učinkovit za spremljanje tudi poti, po katerih hodijo tuji bojevniki, ampak ga ne izkoriščamo maksimalno. Um, po mnenju tega odbora številne države se ne posvetujejo s tem pod, to podatkovno bazo dovolj pogosto, kako lahko EU Liza postopa za to, da zagotovimo čim boljše izkoriščanje sistema SIS-2 strani vseh držav članic in katera je povezava med Europolom, Eurožusom in EU Liza in kako se konkretno izvaja sodelovanje s tema dvema agencijama. Hvala. Hvala lepa. Naslednja gospa Wimberg. <clears throat> Tack för ordet och tack för informationen. Eftersom kommissionen fungerar väl. Hvala lepa tudi za te dodatne informacije. Vtis imam, da to dobro deluje. Vendar pa države članice morajo biti bolj dejavne, sistem moramo bolj uporabljati, še prav posebno, kar se tiče čezmejnega sodelovanja. Sicer bomo seveda soodgovorni za to, da teroristi lahko pridejo v naše države in izvajo zločine. Gotovo obstajajo tudi tehnične težave in to razloži del težav. Tukaj bi gotovo lahko storili več pri nadzoru potnih listov, vendar pa v bistvu je težišče vsega tudi Turčija, kot so se nedavno dogovorili, ministri za notranje zadeve je potrebno bolje nadzirati osebe, ki prihajajo na zunanje meje. Imeti moramo sistematične kontrole, še prav posebno ljudi, ki prihajajo iz Istanbula, ne glede na to, odkot na katerem mestu vstopa v Evropsko unijo. Dogodke v Franciji ta mesec kažejo, da sta bratja, čeprav sta bila znana policiji, lahko prehajala meje brez težav. Nihče ju ni resnično nadzoroval. Mislim, da če bi ustrezno uporabili sisteme, bi se lahko temu izognili. Države članice imajo veliko odgovornost, da sodelujejo, da uporabljajo pravila, ki jih imamo na voljo. Zapo, torej vprašanje, kaj menite, kako države članice izvajajo sistem SIS-2? Hvala lepa, Ska Keller. Um, to... Hvala lepa. Vprašanje gospodu Viselju glede JASE. Kar se pametnih meja tiče, ste dejali, da vse agencije sodelujejo, prispevajo. Kakšna je vloga JASE pri tem? In gospod Garkov. To je v skladu s tem, kar je dejal tudi Carlos. Lisa ne more izvajati pilotnih projektov, če to ne deluje pravna podlaga. Pa vseeno ste podpisali ta projekt s komisijo. Zakaj? Je bila to vaša želja? Ste bili pod pritiskom komisije? in ali je to sploh zakonito. Mislim, da je jasno, da ne. In potem še nekaj, ker je to jasno proti vašemu mandatu, ste dali tudi, da s tretjimi državami si ne izmenjujete podatkov, tudi ker to ni vaš mandat. Sedaj pa seveda ta pilotna faza in pilotni projekt zakaj potem to imenujete prenos podatkov s tretjimi državami, če to ni? Bomo naleteli še na več drugih semantičnih težav? Zelo bi torej rada vedela vaše mnenje glede tega. Hvala lepa. Hvala lepa. Na to mora odgovoriti komisija. Komisija bo dobila priložnost na koncu, na kratko. Tako, zdaj pa Mari, naslednja, prosim. Thank... Hvala, predsednik. Naj se zahvalim kol, eh, gostom za vse informacije. Mm, pred nedavnim sem tudi obiskala Eoliso in moram reči, da sem bila res eh, eh, zelo, sem dobila zelo dober vtis nad njihovo učinkovitostjo. Tukaj vidimo brošuro, in, v kateri piše, da želite postati. Um, IKT center odličnosti in eh, torej, eh, kako, katere vrste aktivnosti boste razvijali kot eh, center odličnosti, sem prepričana, da imate prav gotovo veliko strokovnega znanja, kar zadeva tudi osnutek uredbe o varstvu podatkov. Zelo pomembna točka je to, da moramo zmanjšati, kolikor mogoče, uporabo osebnih podatkov in bolj uporabljati spremljanje tega, kar niso osebni podatki. Moramo imeti možnost eh, varstva podatkov po defaultu, torej mora biti nekaj preuzetega in eh, ali se ukvarjate z analitičnim delom tudi na tem eh, področju kot center odličnosti, nam lahko zagotovite nekaj odgovorov v zvezi z tehnologijami in najnovejšim znanjem na tem področju. Hvala lepa in eh, še zadnja na vrsti, gospa Veržija, izvolite. Merci. Hvala lepa, predsednik. Hvala za informacije, ki eh, ste jih eh, eh, predstavili. Veliko tis je naredil name določen element. Najavili ste eh, celo vrsto ukrepov, ki ste jih sprejeli na področju varnosti. Rada bi, da bi govorili tudi o varnosti državljanov, predvsem o tem, kar se eh, počenja v zvezi z varnostjo podatkov in eh, z varovanjem pravic državljanom. To je vprašanje, ki nam je zelo pri srcu v tem Evropskem parlamentu in mislim, da lahko rečemo, da smo kar v večini v zvezi s tem v Franciji usled eh, terorističnih napadov. Eh, razprava o varnosti in nadzoru je izredno eh, žgoča. Ehm, vid, videti je, kot da a, ne moramo sprejeti takih aktov, ki bi lahko potem imeli a, slabe posledice, recimo kot neke vrste domovinski akt za zaščito domovine. In a, torej moramo ravn, ohraniti ravnoteže na tem področju. Rada bi slišala, kaj menite o tem. In a, predvsem zato, ker a, ste zagotovili, da pač, um, ko govorimo o predsedovanju te skupine, eh, agenciji, sicer vi ste odgovorni za EASO, ampak niste spregovorili o, naprimer, uveljavljanju pravice do azila. To se mi zdi mm, nekoliko eh, nenavadno, to je pomemben element v sedanji razpravi in um, kar zadeva napade v Franciji. Uh, vse je odvisno od tega, kako izkoriščamo stvari. Gospoda Koli, gospod, torej, ko, fra, brata Koaši in uh, gospod Kolivalista so bili francoski državljani. In, eh, torej, um, vprašanje je, kako uh, usklajujemo um, med evropsko ravnjo in pa nacionalnimi ravni, ampak pri tem moramo poštevati vedno tudi človeško plat vseh težav in zato bi radi slišali, kar, kako razmišljate o tem. Hvala. Pač. Hvala lepa. Robert, želite začeti z eh, vašimi odgovori? Izvolite. Hvala lepa, hvala za vaše vprašanje kolega bo bolj podrobno odgovoril na vrsto vprašanja, ki so povezane z dejavnostmi za letošnje leto in ki so povezane z konkretnimi vidiki na njegovem področju. Ampak eh, mislim, da sam eh, se bo moral sredotočiti na nekatere posebne teme. Spraševali ste me potem, kako eh, bi prišlo do sodelovanja v okviru šengenskega evalvacijskega sistema, kako to deluje. Posebne ukrepe, ki smo jih sprejeli in ki jih bomo še ohranili, so naprimer prispevanje k usposabljanju evalvatorjev šengenskega sistema. Tukaj gre za sodelovanje med EU, LISO in Frontexom in večina agencij sodeluje za to, da je ta sistem čim bolj soliden in čim bolj robusten, tudi ob upoštevanju imamo uh, eh, naprimer tudi sodelovanje strokovnjakov uh, za uh, izseljence uh, in za uh, tiste, ki uživajo uh, um, posebne pravice. Torej, uh, seveda ne. Uh, po, ne posegamo v pristojnosti eh, drugih eh, agencij, s katerimi sodelujemo, ampak ne prevzemamo vsega, gre samo za usklejevanje, nimamo nikakršne pravne podlage za to, da bi lahko prevzeli nadzor nad delovanjem drugih. Potem pa pametne meje, to je neka razprava. Eh, tako kot je bilo postavljeno eh, vprašanje. To je, zelo, eh, torej, to je, to mm, je razprava politične narave, ki presega meje EASA. To, da če Eh, bo vse to učinkovito. V določenem trenutku bomo zagotovili informacije, ne seveda o posameznikih, kajti EASO se ne ukvarja s posameznimi primeri, ampak lahko eh, zagotavljamo informacije, ki so lahko koristne za razumevanje migracijskih tokov. In torej to pogledno, ampak to je samo eh, nekako drugotnega pomena. EASO bi lahko sodeloval tudi pri drugih aktivnostih, ampak to je samo še projekt, ki ga postopoma razvijamo. Mislim, da so to, bile, to so bile vprašanja, ki so bila naslavljena meni in mislim, da sem s tem odgovoril. Izvolite, gospod Garkov, hvala lepa za vaše vprašanja. Razumem vaše in vaše zanimanje glede na priprave in na potem konkretno izvajanje pilotnega projekta za pametne meje. Poskusil bom odgovoriti na vsa vprašanja na čim krajši in strnjen način, zato da bom zagotovil čas za morebitna dodatna vprašanja. Kar zadeva zakonitost projekta, kajti nekaj vprašanj se je osredotočalo ravno na zakonitost postopka in sporazuma. Torej, Naj povem, da sporozum o delegaciji je bil podpisan v okviru ustreznega. A, ustezne uredbe. Delegacijski sporazum je samo tehnični, tehnični instrument, ki omogoča črpanje proračuna, ki je bil namenjen za to. To je edini namen. Namen pilotnega projekta je pač določen v referenčnih okvirjih, ki so natančno določeni in ki so bili predmet razgovorov tudi v tem parlamentu in upoštevali smo vsa priporočila in zahteve, ki so bile podane. Vse to je bilo zajeto v končnem dokumentu. Kar pa zadeva obliko, za katero se je odločila komisija, o tem ne moram komentirati, kajti to je predmet eh, komisije, ki ima delegirana pooblastila, to ni stvar agencije. Z naše perspektive lahko povem, da pilotni projekt predstavlja širši eh, pristop eh, v primerjavi s tem, kar smo storili doslej, kajti pilotni projekt pomeni, da bomo imeli neke vrste prototip, ki ga bomo oblikovali, ki ga bomo testirali z vseh zornih kotov, zato da preverimo izvedljivost novega sistema. In a, naloge, ki jih, imajo, ki jih ima agencija za konkretno pametne meje, v tem primeru ne bomo imeli takega posebnega prototipa, ampak določene tehnične opcije, ki so že navedene v študiji, bomo morali preverjati dodano vrednost, izvedljivost, ki bosta dodani k upravljanju z, z mejami v okviru sistema pametnih meja. Kar pa zadeva konkretno vsebino, tega pristopa, mislim, da lahko rečemo, da pravna oblika, ki je bila izbrana, ni bila predmet izbire agencije, ampak zato se je odločala komisija, zato bo komisija lahko obrazložila svoje odločitve. Kar pa zadeva časovnico in financiranje pilotnega projekta, lahko povem, da so potekale razprave lansko leto, ko smo sprožili začetne priprave. Eh, in smo razmišljali o tem, kako na najboljši način izvedemo prilogni projekt. Države članice, večina držav članic je raje imela eh, to vrstno prototipa, ampak to ni bilo izvedljivo zaradi časovnih omejitev in proračunskih omejitev, ki jih je določila komisija in zato zdaj imamo to posebno vsebino pilotnega projekta, ki se osredotoča na najboljše tehnične opcije. Torej vse priprave z državami članicami potekajo, so skoraj zaključene in glede na pristop bi rekli, da financiranje in časovnica, tako kot sta zdaj, sta eh, dokaj realistični. Ampak to ne bo mogoče, če, bomo, če se bomo odločali za protip, end to end. V tem primeru bomo morali razmisliti, kako bo to delovalo, ampak tako kot je zdaj vse določeno v referenčnem okviru, mislim, da bomo uspeli spoštovati tako časovne kot tudi finančne omejitve. Kaj pa prenos podatkov v tretje države in kako, kako bomo obravnavali eh, osebne podatke v eh, pilotnem projektu? Pilotni projekt ne bo zadeval obdelave osebnih podatkov strani agencije. O tem smo se pogovorili z Evropskim nadzornikom za varstvo osebnih podatkov in smo prišli do tega zaključka. Pristop za dopilotnega projekta ne zahteva zbiranja, niti prenosa, niti obdelave nikakršnih osebnih podatkov preko nacionalnih meja v agencijo. Vse, kar se bo dogodilo, se bo dogodilo znotraj držav članic na 18 lokacijah, to se bo dogajalo lokalno, ampak osebni podatki ne bodo preneseni nikamor mimo pač omejitev, za katere se ti podatki zbirijo v tem trenutku. Zato smo se pač odločili v, kot posledico razgovorov, ki smo jih imeli z deležniki. In potem imeli smo nekaj vprašanj v zvezi z uporabo ASAS in SAS eh, in šengenski oziroma SIS eh, v šengenskem eh, sistemu je zelo uh, učinkovit instrument eh, za boj proti mednarodnemu terorizmu, proti tujim bojevnikom in eh, moramo to uporabljati na ustrezen način, eh, naprimer za spremljanje kakovosti podatkov, kajti dodana vrednost sistema ne izhaja iz tega, da je ta sistem operativen 24 ur na 24-7 dni a, v tednu, ampak vse je odvisno od kakovosti podatkov, zato stalno spremljamo to kakovost in sodelujemo z državami članicami za zato, da se lotevamo problemov, ki jih države člane identificirajo. Zato moramo zagotoviti tudi izmenjavo znanj z državami članicami v skla, skladno z a, drugimi agencijami, kot naprimer, je, kot naprimer CEPOL, zato pomagamo državam članicam, da gradijo na svojih znanjih, zato da izboljšujo sistem in da na najboljši način izkoristijo svoje zmogljivosti. Ne na zadnje, agencija sodeluje tudi pri šengenski evropski evalvaciji, kjer zagotavljamo naša strokovna znanja kot telo, ki je odgovorno eh, in eh, dejansko spremljamo, kako se uporablja šengenski sistem tudi na nacionalni ravni in damo naš doprinos, doprinos za eh, evalvacijo šengenskega sistema. In zato, da se sistem uporablja a, maksimalno. A, Hvala lepa. Uh, prosim, uh, čisto na kratko, gospod Diazemera. Hvala lepa, predsednik. Želel bi uh, poseči v razpravo, potem, uh, potem ko sem prisluhnil. Uh, obema govornikoma. Eh, morate vedeti, da včeraj poročevalci v senci eh, v zvezi z svežnjem za zunanje ukrepanje so dolgo razpravljali o eh, oddaji javnega naročila za pilotni projekt. Pozorno sem prisluhnil temu, kar je povedal gospod Garkov, ampak predem spregovorim, bi rad prisluhnil še komisiji ali lahko slišimo, kaj želi povedati komisija, na to pa bi želel še nekaj povedati. Hvala lepa. In such a difficult position. Ja, res težko mi je, ker imamo veliko drugih točk na dnevnem redu, kar, oziroma dve točki še in še zelo zamujamo zaradi pač nekoliko predolgih razprav pri prvih točkah, ki smo jih imeli na dnevnem redu, zato ne vem, kako naj nadaljujemo ko si stane koordinatorjev, naj bi potekaj ob 14.30, tako da ne vem, kako naj vse skupaj um, uskladimo. Ampak uh, bomo predali eh, besedo za res a, zelo kratek čas komisiji, na to bomo prisluhli gospodu Diasu Demeri. Prosim vas, res bodite čim bolj strnjeni. Uh, Hvala lepa. Očitno nimamo časa za poglobljeno pravno analizo, ampak bom poskusil čisto na kratko razložiti, kako si um, komisija razlaga uh, to uh, zadevo. Torej, deveti člen uredbe, ki ustanavlja EU-lizo, zagotavlja EU-lizi, da uh, izvaja uh, pilotni projekt. Tem, uh, ampak imamo tudi člen uh, 54, druga točka finančne uredbe, ki je prav tako pomembna, kaj tiče preverimo. Tudi torej, ta sklic bomo videli videli, da to lahko storimo samo, v, ko ni druge pravne podlage na voljo in samo, ko uh, se pilotni projekt pripravlja za novo zakonodajo. Uh, Eh, to vemo, to smo prebrali, smo preverili z našo pravno službo pri komisiji in pri GD eh, za proračun v komisiji eh, lansko leto in smo postavili vprašanje, ali lahko uporabljamo deveti člen kot pravno podlago in so nam priporočili, da naj tega ne storimo kajti obstaja pravna podlaga že eh, v uredbi za EU Lizo, kot je povedal pravilno gospod Garkov. To je prvi argument. Drugi argument pa je to, da eh, s tem se ne pripravlja nova zakonodaja, ker imamo že predlog na mizi. Ima, gre za testiranje že obstoječe zakonodaje, ne za neko novo zakonodajo. In potem moramo tudi sprejeti, da to ni pilotni projekt v pravem pomenu besede. Eh, tukaj ne gre samo za semantične razlike razprave. Stvar je tudi že dobro razložil gospod Garkov. Nimamo eh, dejansko že polno razvitega prototipa, ki bi ga lahko testirali. Potekajo še razprave s svetom, z vami, o tem, kaj bi lahko uporabili za pametne meje. Stvari niso še na redu, stvari še testiramo, iščemo pripravne rešitve, elemente rešitev na ravni držav članic glede na konkretne razmire. Potrebujemo tehnično študijo, to bomo testirali pod usklevano ulogo EU Lise, ampak to ni pilotni projekt v pravem pomenu besede. To so tri argumenti, zaradi katerih nismo, se nismo poslužili devetega člena, ampak smo se držali že obstoječe pravne podlage za EU Liso, torej iz uredbe o EU Lisi. Hvala lepa a, za vašo razlago, ampak res moramo biti čim kraj krajši zdaj. Gospod Dezdemera, izvolite. Čisto na kratko. Samo naj povem dvoje, nekaj kratkega. Torej prva stvar. Po včerajšnji razpravi smo sklenili, da zaprosimo pravno, za pravno mnenje eh, našo pravno službo in eh, potem na podlagi tega, kar sem sam razumev in analiziral, moram reči, da zavračam to eh, razlago, da je bil postopek nezakonit, ampak bomo morali pristopiti še pravni službi. Hvala lepa, zahvaljujemo se gospodu Magarkovu in Viserju za predstavitev o njihovih dejavnostih. Še pozorno bomo spremljanje delovanje obeh agencij, zdaj pa moramo nadaljevati z naslednjo razpravo. Hvala lepa obema, zelo smo cenili vaši, vaši predstavitvi. Hvala lepa kolegi za vaše prispevke. Zdaj pa ne mudoma gremo na naslednjo točko, to je Evropski centr za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. Hvala lepa, eh, oprošam se vsem, ki so so morali čakati tu uh, na svoj, uh, da, pač na, da pridejo na vrsti. Imamo predstavitev delovnega programa strani gospoda Goca, eh, direktorja, ko se nam bo pridružil tukaj pri govorniški mizi, pri predsedniški mizi. Oh. Oh, hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Oproščamo se tistim, ki so morali počakati, da pride na vrsto zaradi zamude, ki se nam je nabrala. Imamo gospoda Goca, ki je eh, direktor Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. Izvolite, imate besedo, ko želite in bi prosil kolege, da eh, zasedijo svoja mesta in da utihnejo. Yeah. So, dear members of uh, kolegice in eh, kolegi v odboru. Eh, res mi je v čas, da sem lahko danes tu med vami, zato da predstavim program za leto 2015. Delovni program je bil sprejet strani upravnega odbora agencije decembra lansko leto, ne, ne, seveda. Leta 2015 bomo zaključili naše načrtovanje za obdobje 2015. 2014-2015, eh, dvoletno načrtovanje, sklenili smo, da vzpostavimo most med našo strategijo za leto 2013-2015 in pa strateškimi prioritetami za obdobje 2016-2018. V letu 2015 uh, eh, imamo zahtevne cilje, ki jih je treba izpolniti. Moramo zagotoviti, da uh, naši eh, ključni cilji bodo izpolnjeni, kljub eh, bremenu, ki ga nosi agencija zaradi izivalnih okoliščin in veste, eh, vsi da se dobro seznanjeni s temi okoliščnjami. Eh, sredstva iz leta 2014 so bila eh, skrčena za dober delež in to je postavilo pod pritisk našo agencijo. Tudi v letu 2015 bomo doživljali težave zaradi tega. Kljub temu breme, delovno breme se povečuje recimo imamo veliko povečanje eh, ocenjevanja tveganja, kar zadeva psihotropnih snovi. To smo začeli že leto 2014 na zahtevo sveta. V letu 2014 smo imeli dvakrat več ocen tveganja, kot pa v primerjavi eh, z obdobjem od leta 2010-2013. Kljub temu smo predani prispevanju k varnosti in zdravju evropskih državljanov. Verjetno se spominjate, da septembra lansko leto sem vam predstavil eh, naša prva razmišljanja o eh, naslednji strategiji naše agencije, našega centra za obdobje 2016-2018 in sem takrat povedal, da naše delo bo vodila vizija za bolj varno in bolj zdravo Evropo. Naš mandat in naša strokovna znanja in strateška partnerstva, ki smo jih razvili v zadnjih 20 letih našega delovanja, Eh, torej vse to nas postavlja v privilegiran položaj za to, da dosežemo, kar smo si zastavili ampak daj oglejmo si, kaj lahko EMCDDA lahko stori za varnost evropskih državljanov. Glede tega mislim, da lahko soglašamo, da varnost bomo dosegli samo, če bomo sprejemali trdne odločitve. Naša vloga je to, da pomagamo vam in drugim zakonodajalcem tudi na nacionalni ravni, da vam zagotovimo evidenco, ki vam lahko pomaga, da podprete vaše odločitve. Zato leta 2015. Eh, bomo pripravili poročilo skupaj z Europolom, ki je naš najtesnejši eh, partner, drugo strateško analizo o evropskem eh, trgu droga. Kot veste, odloč, prvo poročilo je bilo objavljeno pred dvema letoma in to je postal ključni element v zvezi s temi vprašanji za um, pač politike v Evropi. Uh, Eh, podprli smo sklepe sveta, eh, ki so bili sprejeti na tem področju glede eh, dobave drog v Evropo in to je služilo tudi za vse za pripravo politik z področja sintetičnih drog, kokaina in heroina v Evropi. Torej, poročilo je zelo tehten dokument in tako ga je ocenila tudi ameriška agencija. Eh, torej, uh, pri vsem tem seveda moramo ustvarjati dodano vrednost za naše deležnike, moramo zapolniti vrzeli tako na strani trga drug in tudi kar zadeva, naprimer, plat pranja denarja, ki je s tem povezana. Uh, obširno delo, ki je bilo potrebno za pripravo tega poročila, je bilo, bo opravljeno v letu 2015 in računa, da bomo to lahko pravočasno sprožili, zato da bomo pripravljeni tudi za skupščino OZN v letu 2016 in tudi za UNGAS. Usporedno s tem naš center bo nadaljeval z dejavnostmi, ki jih je prejel za obdobje do leta 2017 v okviru Kozija pri Evropski uniji. To vključuje analizo podatkov, ki jih zbere Europol v zvezi z proizvodnjo sintetičnih drog in podpir, podporo pri pripravi poročil, kar zadeva pa produkcijo oziroma proizvodno kokaina. Kar pa zadeva varnost Evropske unije, imamo še neko drugo nalogo in sicer mednarodno sodelovanje stanje. V zvezi s tem Evropski centr ima eh, dolgoletno tradicijo, pri, mm, pri čemer pomaga komisiji pri izvajanju eh, svojih projektov in to predvsem na določenih prioritetnih eh, področjih. In v prioritetnih tretjih državah, predvsem v državah Eh, iz sosedske politike, ampak tudi v številnih drugih državah, recimo, kjer prihaja do proizvodne eh, surovin. In to eh, povezavi z podatki, ki izberejo drugi mednarodni partnerji eh, omogočijo izboljševanje naše, našega gledišča in našega mm, eh, pogleda na mednarodni trg eh, drog, eh, pri čemer lahko eh, deležnikom zagotavljamo boljše eh, možnosti, boljši potencial za odzivanje na zunanje nevarnosti in tveganja. Ampak kot sem že povedal, tukaj ne gre samo za varnost evropskih državljanov. Cilj eh, centra je to, da prispeva tudi k eh, zdravju eh, državljanov državljanov. Dejansko mi smo na nekem razpotju, in uh, moramo uh, zajeti obe perspektivi. Zaradi tega imamo res neke posebne značilnosti v, na evropskem prirozišču. Včasih določene naloge predstavljajo prekrivanje z drugimi eh, centri in agencijami, ampak si bomo še prizadevali uh, tudi za to, da izboljšamo našo sposobnost zgodnega alarmiranja. Um, kar je ključni element eh, in to predpostavlja, da moramo biti ustrezno usposobljeni za obvladovanje sistema zgodnega obveščanja za, naprimer, eh, nevarnostmi in tveganji, ki so povezani z drogami. To je ključni element pri delovanju eh, našega centra in dober delež naših virov je namenjenih tudi temu. Naš sistem mora biti sposoben identificirati in ugotavljati nove cikle in nastajanje novih eh, psihotropnih snovi in psihoaktivnih eh, snovi. Sicer eh, zato, da bomo lahko izpolnjevali to nalogo, je bistvenega pomena, da Evropska podatkovna zbirka o drogah in psihoaktivnih snovi, da je ta podatkovna baza polno operativna. V letu 2014 eh, precejšnje naložbe so bile eh, opravljene v, in namenjene temu orodju in to se bo nadaljevalo tudi v letu 2015. Zato da vas moram opozoriti, da ne razpolagamo z zadostnimi sredstvi za to, da dopolnimo to nalogo. Mm, veliko prizadevanj bo potrebni za to, da sistem zgodnjega opozarjanja prilagodimo novemu zakonodajnemu okviru, zato da se prilagodimo na nove sklepe sveta v zvezi eh, s tem. Drug pomen eh, element pri našem delu eh, zadeva eh, nove oblike alarmiranja. V prihodnje bomo morali biti sposobni že napovedovati uveljavitev na trgu novih drog potrebujemo poglobljeno analizo, eh, kar zadeva internet in trge drog, kajti gre za področje, ki se zelo hitro spreminja in zato eh, dejansko eh, prihaja do vedno novih vektorjev za prodajo droga. Torej, ime, imamo tudi dvoletni oziroma triletni program eh, za leto 2013-2016. Moramo izvajati ta izvedbeni načrt in poročati od njem. Tukaj imamo tudi eh, zelo pomembno ulogo. Poleg tega bomo zagotavljali še strokovno znanje metodološko podporo državam članica za ocenjevanje njihovih nacionalnih strategij in akcijskih načrtov, za ocenjevanje tudi javnih izdatkov, javnofinančnih izdatkov in a, ob upoštevanju tudi napredka in a, razvoja, tudi naprimer, kar zadeva kanabis v Evropi. Zato, da bi lahko prispevali k a, a, zdravju in a, dobro, dobremu počutju evropskih državljanov v sodelovanju z vsemi našimi partnerji, bomo morali tudi delovati pri preprečevanju nalezljivih bolezi, predvsem kar zadeva naprimer širinje HIV-a in um, potrebovali bomo tudi uh, poglobljeno analizo, ker zadeva širjenje eh, hepatitisa C zaradi uporabe, skupne uporabe brizgavk in uh, cena za to bo uh, dokaj visoka. Uh, trenutno tudi eh, to, kar naši eh, sistemi socialne varnosti porabijo za eh, reševanje teh problemov in teh bolezni, je absolutno preveč. Torej, Imamo tudi portal za najboljše prakse, eh, ki ga namenjamo poklicnim delov, delovcem. To je ključnega pomena za ugotavljanje učinkovitosti eh, našega sistema v Evropi. Ni potrebno, da ponovimo, da ne bomo sposobni doseči vsega toga, ne da bi zagotovili, da, na, da je naš sistem spremljanja učinkovit in da naši notranji sistemi eh, so učinkoviti in kakovostni za ta namen bo potrebno še dalje vlagati v ključne epidemiološke kazalnike in kar pa zadeva drugo plat, eh, pomemben napredek bo moral biti zabeležen, kar zadeva indikatorje, kar zadeva razvoj trga droga. Zato, da bomo kos eh, za premiki, eh, razvijamo nove modele k spremljanju drog v letu 2015, bomo vključili bomo razvili tudi tehnični predlog za eh, področje, s katerim se ukvarja pobliže komisija. Eh, s celim svežnjem bomo verjetno začeli na začetku junija letos in seveda bi vam z veseljem predstavil glavne točke pregleda situacije glede drug v Evropi celoten pregled tega fenomena je na voljo na naši spletni strani. V zadnjih dveh letih smo opravili tudi določeno delo, ki bo na voljo leta 2015 bolj dinamična spletna stran z medsebojnimi povezavami. Močno vas pozivam k temu, da to običete in si ogledate te stvari. Hvala za pozornost, z veseljem bom odgovarjal na vaše vprašanje. Hvala. Najlepša hvala. No, zdaj pa nadaljujemo kar s poročevalci in ne poročevalci v. Senci, Tereza Mihal, Tereza, izvoli za začetek. Najlepša hvala, gospod predsednik. Imamo vprašanje za gospoda Götza. Gre za konkretno pripombo glede psihotropnih substanc. Nekatere del droge vsebujejo zakonite enostavne sestavine, to pa je mogoče pretvoriti v škodljive droge, tako kot pri kokainu in drugih a, eh, drogah. Te substance je težko prepovedati, te se pojavljajo na evropskem trgu in prihajajo na evropski trg v velikih količinah iz Indije in Kitajske. Številnimi med temi substancami se trguje preko spleta. Prišlo je do nekaterih smrtnih žrtev med mladimi, ki so bili uporabniki teh drog. Zanima me, kaj nameravate storiti glede tega. Nam lahko poveste, kaj Evropska unija počenja v smislu tega, da bi preprečila distribucijo teh substanc in ali imamo na voljo kakršnekoli znanstvene podatke ali pa raziskave o stopni tega tveganja, tako da se bomo s tem lahko soočili na ustrezen način. Hvala, Teresa. Mika, izvolim.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 Najlepša hvala, kar v polščini bom nadaljeval. Hvala lepa za to predstavitev poročila, pa tudi načrta za leto 2015. Veseli me to, da ste opozorili na pomembne prioritete spremljanje situacije na področju širjenja drog potem tudi sprejme določenih rešitev in instrumentov, ki bodo omogočili državam članicam boljše spremljanje tvegan, ki so povezane z narkotiki. Veseli me, da naj bi obravnavali tudi nove psihoaktivne snovi. In dobro je, da bomo ohranili sistem zgodnega opozarjanja, ki dobro deluje že v številnih državah članicah in je pomemben. To, kar je povedal direktor agencije, je zelo pomembno, predvsem glede sodelovanja z Europolom. to pomeni, da se agencija ne sooča le z nekaterimi zdravstvenimi vprašanji, ampak se loteva zadeve na celovit način, sodeluje z Europolu in skuša omejiti dostop do droga. Zelo koristna se mi je zdela analiza distribucije drog z uporabo spleta in spletnih orodij, s čimer je mogoče premostiti meje, ki jih postavljajo nacionalne zakonodaje. Potem ne bi imeli popovdne obravnavo situacije z novimi psihoaktivnimi snovmi, k temu se bomo vrnili še nekoliko poznaje danes. Moram pa povedati, da me nekoliko skrbi to, kar je zapisano v poročilu, ki ga je predstavil direktor. In sicer, da ni na voljo dovolj financiranja. Prav tako so določena tveganja povezana s pomankljivimi sredstvi. Kakšno je to tveganje glede na leto 2013 in kako bo s financiranjem teh ukrepov? Najlepša hvala, Miha. Zelo učinkovito si sedaj znašel to situacijo z mikrofoni. Hvala. Anahente, izvoli. Tak so mihke for er presentacijon ok tak. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Zahvaljujem se vam za pomembno delo, ki ga upravljate. Imam nekaj vprašanj. Začelo bi s tem, kar je pomembno. Ugotoviti moramo, kako bo s tem delom, kako to poteka tudi v državah članicah, ali države članice res izkoriščajo priložnosti, ki jih omogočate. Potem pa še vprašanje statistike. To je nekaj, kar je vedno pomembno. Sprašujem se, ali imate tudi podatke ali statistike glede možnosti trgovine z drogami ali obstajajo določeni podatki na osnovi zasegov v državah članicah. Tudi to je pomembno. Potem pa še nekaj, nekaj, kar je obžalovanja vredno. Pomankljivo financiranje. Zelo veliko dela ste opravili, ki je pomembno in eh, škoda je to, da nimamo zdaj dovolj sredstev na voljo. Ta vprašanja so seveda pomembna, bomo pa skrbno spremljali vaše nadaljne delo. Hvala. Hvala lepa. Ane. Martina Andersen, izvolim. Hvala, lepo se vam zahvaljujem za to predstavitev. Pri vašem delu na črtu se mi je zdelo zelo dobro. To boste omenili tudi, da je od leta 2013 na svetu že razprava o restriktivnih ukrepi glede psihoaktivnih snovi in pričakovali smo skupno stališče že maja strani italijanske predsedstva. To se ni zgodilo. Spremljala sem tudi navedene prioritete latvijskega predsedstva in tudi med temi ni nobenega sklica na to točko. Omenili ste, da je 104 novih psihoaktivnih snovi in tako kot drugi poslanci tudi sama menim, da je zaskrbljujoče to, da je bil vaš proračun okleščen. Storiti moramo še več, potrebujemo več takih ukrepov in več tudi. Zavedam se dejstva, da se je britanska vlada odločila za opt-out in za novih direktiv za droge in psihoaktivne snovi, vendar pa imajo na voljo veliko raziskovalnih podatkov. Kljub dejstvu, da so se odločili za opt-out, me zanima, ali bi lahko sodelovali z njimi ter dostopali do kakovostnih raziskav in podatkov, ki jih imajo na voljo. To bi bilo koristno tudi za druge države članice in vse nas, ki se skušamo lotiti te problematike. Na to področje se bomo vrnili tudi danes popovdne in takrat bomo imeli priložnost nekoliko bolj poglobljeno govoriti o tem. Najlepša hvala, Martina Carlos. Uh, hvala, predsednik. Hvala gospod predsednik, pridržujem se tistim kolegom, ki so že izrazili svoje zadovoljstvo nad delovanjem te agencije. Tudi sam zelo cenim delo direktorja. V vaši izjavi ste se sklicevali na proračunske reze in številni kolegi in kolegice so že spregovorili o tem. Imam pa konkretno vprašanje. Ali bi nam lahko opisali, en ali dva primera ali pa velika projekta, ki bi jo želeli izpeljati, pa jih ne morete zaradi proračunskih omejitev. Zanima nas namreč, kaj bomo izpustili iz rok zaradi proračunskih omejitev, s katerimi se sooča vaša agencija. Hvala. Pa še gospod Korar. Ben. Hvala lepa, predsednik. Tudi jaz naj povdarjem pomen spremljanja, ki ga izvaja Evropski centr. Me bom ponavljal vprašanj, ki so jih že postavili moji kolegi pred mano. Naj se zaustavim eh, pa na študiji, če obstaja taka študija o povezavi med drogami in dejavnostmi organiziranega kriminala. V kolikšni meri Eh, trgovina z drogami vpliva na eh, sredstva, finančna sredstva organiziranega kriminala. Če vzamemo tudi primere iz drugih eh, držav po celem svetu, kjer je prišlo do legalizacije določenih drog, lažjih oblik droga, kako je to vplivalo na delovanje organiziranega kriminala in kako je to vplivalo tudi na javno finančno porabo, kajti tudi to je treba upoštevati. Hvala. Thank you, Mr. Corral. Hvala, gospod Corral. Nadaljujemo kar s tabo. Wolfgang, najprej se upravičujem. Izkušeni kolegi so podali določene komentarje, ukvarjali so se s to politiko, ne le v tem mandatu, ampak že v prejšnjem. Povedali ste, so, da opravljate dobro delo in to je res Nimamo na voljo veliko časa, žal za to obravnavo tudi kolegi Cipra morajo predstaviti naslednjo točko. Že tako ali tako smo v brezupni časovni stiski. Žal boste morali biti kratki. Dobro, skušal bom biti kratek in jedrnač, čeprav bi o tej temi lahko govoril ure in ure. Uh, Najprej se vam zahvaljujem za prijazne besede glede dela agencije. Delo agencije ni le v mojih rokah, več kot sto ljudi dela na tem v Lizboni in na te besede bom posredoval njim. Drugo, pri čem sem prav tako lahko kratek in jedrnat, zadeva proračun. Vem, da je bil Evropski parlament vedno odmanten pri tej točki, pri proračunu. Na naši strani imamo stabilni stabilen proračun od leta 2010, se pravi enako količino vsako leto, na to je seveda pripeta inflacija, potem pa je prišlo do reza, ki ga predlaga Evropska komisija za leto 2014 in 2015, zoper željem Evropskega parlamenta. Znova imamo torej čisto enako količino kot leta 2014, zmanjšeno količino, Evropski parlament pa se je prizadeval, da bi pridobili sredstva, ki smo jih imeli prej. Povedati moram tudi, v zadnjih razpravah z Evropsko komisijo sem dobil občutek, da si bo Evropska komisija premislila in bomo morda dobili tudi nekaj podpore z njihove strani, da bomo lahko izboljšali sredstva. Ne vem, koliko jih bomo lahko razširili, ampak mislim, da se je atmosfera tukaj neko že spremenila. Čisto na kratko bom preletel ta vprašanja. Najprej zakonite substance, pred 20 leti so se pojavili na trgu nove snovi na nezakoniti strani, ne glede na to, ali je bila substanca zakonita ali nezakonita. Danes in že kar nekaj leti situacija je drugačna. Nove substance se pojavljajo na nezakonitem trgu in dokler teh snovi ne nadziramo na kakršenkoli način, so zakonite in jih je mogoče prodajati preko spleta ali pa drugače. In točno zato je pomemben naš sistem zgodnjega odkrivanja in opozarjanja. Če vidimo na osnovi inputa držav članice v mreži, da obstajajo določena tveganja, ki so povezana z substancami, ki so zakonite, tako rekoč, potem unesemo poročilo skupaj z Europolom v ta sistem, potem pa nas prosijo, da izvedemo oceno tveganja in na to sprejmemo določene ukrepe na osnovi tega. Ravno zaradi tega imamo sistem zgodnjega odkrivanja in opozarjanja ter oceno tveganja. To je tako pomembno. imamo podatke o tihotapljenju in prekupčevanju, tudi imamo informacije strani naših partnerjev, še posebej Europola in drugih mednarodnih agencij. Imamo 20 letne informacije, ki jih še vedno pridobivamo o zasegih. Imamo številne podrobnosti, ki vam jih lahko posredujemo, tudi glede, kako se situacija razvija. Glede sveta je res, italijansko predsedstvo je bilo zavezano, temu, da sprejme odločitev, vendar jim to ni uspelo. Mislim, da bomo popovdne lahko prisluhnili tudi latvijskemu predsedstvu. Vem pa, da si latvijsko predsedstvo želi doseči napredek oziroma zaključiti s to zadevo. Če se hitro vrnem še na proračun, konkretno, če se ne moremo izpeljati, imamo podatkovno bazo o novih psihoaktivnih snovi, v katero bi morali investirati nekih 300 tisoč eh, evrov, zato da bi lahko to upeljali na novo tehnološko raven, na kateri mora to funkcionirati. To je zelo enostaven proces. Podvojil sem sredstva tako v človeškem kot v finančnem smislu za nove psihoaktivne snovi. Ne morem storiti več, ne da bi posegal v proračuna zabeležen za druga področja. Potrebovali bi veliko več denarja za izvedbo nekaterih študij, ki so povezani za oceno tvegen snovi gre za toksikološke analize in pa farmakološke analize. Nimamo dovolj sredstva za izvedbo teh, potrebovali pa bi več denarja tudi za sama srečanja povezana z oceno tvega. Nimamo vedno na voljo vseh možnosti za to, da se zbere znanstveni odbor, strokovnjaki, nekaj dodatnih posameznikov, ki se vidi, da nas nekaj tudi stanejo, prejemajo honorare, kar je čisto običajno potrebovali pa bi sredstva tudi zato, da bi zapolnili nekatere vrzeli, ki nastajajo na drugih področjih zaradi novih psihoaktivnih snovi. Pa še zadnje, naša povezava z organiziranim kriminalom oziroma navezava. Organizirani kriminal pri torej nezakonitih substancah, no, te mm, običajne snovi poznate, o tem ni treba kaj povedati. No, organizirani kriminal pa razume tudi, da je proizvodnja kanabisa v Evropi ter pakiranje in eh, prodaja novih psihoaktivnih snovi postala zelo pomembna del teh dejavnosti in eh, tem dejavnostim skrbno sledimo. Sodelujemo tudi z agencijami PNZ ter vsemi drugimi mednarodnimi relevantnimi partnerji dobili smo tudi nova tržna poročila glede pranja denarja, to so zelo pomembni pokazatelji, pa naj še zaključim. Med prejšnjo razpravo ste omenili to, da so se zgodili pariški napadi in tako naprej. Dva od teh sta bila tako uporabnika drog, kot tudi dilerja, razpečevalca teh snovi. Gre torej za neposredno povezavo z tem področjem. Če niti ne govorimo o organiziranem kriminalu in tako dalje. Glede prihodnje usmeritve moram povedati, da so ta področja vedno pomembnejša za e MCDDA, vendar pa ne bomo upočasnili dela tudi na drugih področjih. Najlepša hvala, upam, da nisem izpustil česa. Hvala. Smo pod časovnim pritiskom še vedno. To je zelo pomembno področje. Znova se pravičujem, da nismo mogli obravnavati vseh podrobnosti. Zahvaljujem se agenciji za dobro opravljeno delo ter um, vsem poslancem, ki se ukvarjajo s tem. Zdaj pa še, gospa Skevi Kukuma Kutra, prosim vas, da se mi pridružite na govorniškem odru za predstavitev naslednje točke. So colleagues, I'm going to um, begin because we are very um, pressed for time now, and I'm going to just begin the introduction as our colleagues. Uh, Nekaj vodnih besed, preden uh, bodo kolegi z nami. Gre za predstavitev Skevi Kumikutre, predsednice stalnega odbora za begunce, prebivalce in klavo pogrešanje osebe in osebe, ki so utrpele škodo pri predstavniškem domu Republike Cipra. In December 2012, Od decembra 2012 je delegacija člana odbora Libe, morda se nekateri spominjate tega, predsedovala temu moj predhodnik Lopez Aguilar, obiskala Cipr, tam so se lahko pogovorili z predstavniki odbora za pogrešene osebe. Predsednica tega samega odbora je z nami. Na osnovi tega so se koordinatorji odbora Libe odločili, da povabijo in predstavi stanje pri tem humanitarnem vprašanju. Številni to že poznate. Sam sem obiskal središče Združenih narodov. Je članica tega častitljivega odbora. Lepo vas pozdravljam, kolegi. Žal mi, da ste morali čakati na to. Vendar smo morali obravnavati nekatere zelo pomembne vprašanja in gotovo se jih zavete. Hvala za vašo udeležbo danes. člani odbora Libe so izrazili zanimanje za to. Zdaj pa prosim, gospod Kukumo Kutro, imate besedo, izvolite. Hvala. Gospod predsednik, spoštovane gospe in gospodje, poslanci in poslanke, zahvaljujem se vam za priložnost, ki ste nam jo dali, da lahko predstavimo situacijo pogrešenih oseb na Cipru. V Cipru je bilo pogrešnih kar 2001 ljudi. 1540 je Ciprčanov, drugi pa so turški državljani. Nobenih informacij nimamo o okoliščinah, v katerih so te osebe izginile. Nobenih kosti, nobenih posmrtnih ostankov ni za temi osebami, nobenih grobov, za katerimi bi objokavali njihovi bližnji. Tukaj so le številke v smislu odstotka prebivalstva pogrešanih oseb. Je to tako, kot da bi 165 tisoč eh, Nemcev bilo pogrešenih več desetletij ali pa 122 tisoč Britancov, 18 tisoč Švedov, 20 tisoč Čehov. Tragedija pogrešenih oseb na Cipru se je začela v 60-ih in eh, to je pripeto tudi na vojaški turško invazijo Turčije, ki je uničila to področje in širila smrt in pogubo. Od takrat je otok tudi razdeljen. To vprašanje sta obe strani priznali kot humanitarno vprašanje, ki bi ga morali prioritetno rešiti, neodvisno od pogajanj glede reševanja ciprske problematike in unifikacije otoka. Posledica truda ciprske vlade in pa posledica zahtev bližnjih pogrešenih oseb, je prišlo tudi do številnih resolucij Splošne skupščine Združenih narodov. Ustanovili smo tudi preiskovalni odbor za pogrešene osebe pod vodstvom Združenih narodov. Program se je začel izvajati leta 2005 na osnovi seznama pogrešenih oseb. Ta odbor ima tri člane, ena predstavnica grško, eh, grške, ciprske strani, turške ciprske strani, na to pa še tretji član, ki je imenovan iz odbora Mednarodnega rdečega križa. Gospod Nestoras Nestoras je član pri UN-u v imenu Grške ciprske skupnosti, potem eh, kolegica za, v imenu Turške tipske skupnosti in pa še kolega iz Združenih narodov. Potem upravljamo tudi antropološko, laboratorijsko delo na Cipru, gre za identifikacijo in pa razpoznavanje preko sledi DNK. Do danes smo na osnovi DNK vzorcev opredelili ostanke 564 pogrešanih. Nekateri od teh so grški ciprčani, drugi turški ciprčani. V namene izkopavanja smo zadožili za to sedem eh, ekip. V letih 2013 in 2014 smo povečali število priglasitev zaradi skopavanj v prejšnjih letih. Zdaj bi prišlo do vedno manjše prisotnosti izkopavanj, žal. Leta 2014 smo bili na najnižji točki, kjer smo odkrili posmrtne ostanke le 15 odstotkov pogrešnih oseb zdaj pa še ti podatki. Ti ostanki se nahajajo v grobovih razpreščenih eh, približno 15 km od točke, kjer eh, so te osebe izginile. Razlog za neučinkovito <clears throat> izkopavanje je vedno drugačen. Večinoma gre za to, da Turčija noče sodelovati, da ne posreduje informacij iz eh, vojaških arhivov in ne omogočajo izkopavanja iz vojaških območij. Ve se, da tam, kjer bi bili množični grobovi, gre za območja, ki so bila proglašena za vojaška območja in preiskovalni odbor ne more izvajati ekshumacij tam brez dovoljenja turške vojske. V 934 točkah eh, oziroma primerih eh, smo potrebovali takšno dovoljenje, v drugih primerjih drugačno dovoljenje, tudi dovoljenje od vojske. Turška vojska ima zelo pomembne informacije, če bo posredovala te informacije, potem bo lahko odbor zaključil s tem delom zelo hitro, brez dodatnih stroškov. Zaradi tega, ker bomo bolj prepričani glede samih lokacij teh množičnih grobov. Zasebili smo informacije strani Turčije glede področji, kjer se je zakopalo te pogrešene osebe, prav tako informacije glede območji, kjer se jih je ponovno zakopalo. Recimo, da se je te eh, posmrtne ostanke premaknilo in zakopalo druge. V nekaterih primerjih se okostja premika in to je jasen indic tega, da bi lahko turška vojska posredovala informacije, ki jih potrebuje naš odbor. In tukaj moramo izvajati diplomatski pritisk na Turčijo. Jasne so implikacije tega, kar počnemo okupacijske sile in to lahko vidimo tudi na primeru vasi Vase. Tam je prišlo do premika posmrtnih ostankov in posledica tega je, da morajo sorodniki teh žrtev sprejeti te smrti, tako da imajo dokaz tega le majhen košček v eh, kost ali majhno kost, ki je bila najdena na tem močem. To je edino, kar je bilo najdeno od celotnega skeleta. Gre za dvojni zločin in to obsojamo, gre za dvojni zločin turških okupacijskih sil. Tretji član preiskovalnega odbora, predstavnik Združenih narodov, je povedal, da je prvi kriminal to, da je izobraženi dobijo nekako nož v hrbet, drugi pa, da se te okostje premika, da se te posmrtne ohranke izkopava in na to seli drugam, da se prikriva te zločine najprej prihaja do umorov običajnih državljanov, na to pa se prikrivajo tudi te kaznive dejavnosti turške vojske. Od 230 eh, grških ciprčanov, ki so bili opredeljeni, je bilo najdenih le 1 do 25 odstotkov posmrtnih ostankov, za druge pa med 25 odstotki in 75 odstotki okužbe. Spoštovane kolegice, spoštovani poslanci in poslanke, na osnovi četrtega poziva Cipra zopr Turčije na eh, EKČP ima Turčija obveznost, da poskrbi za to situacijo. Zločince treba obravnavati pred sodišči. Namesto, da bi se to zgodila, Turčija ne želi poskrbeti za to. In teh zločincev se ne napotuje na sodišča. In mednarodne institucije za varstvo človekovih pravic bi morale podpirati sorodnike pogrešanih oseb in izginulih. Z različnimi pranimi okanami se Turčija izogiba spoštovanju sodbe EKČP 12. maja 2014, čimer bi se poskrbelo tudi za odškodnine nadomestila za te pogrešane osebe. Gre torej za zneske, ki bi jih moral Turčija izplačati Republiki Cipr v treh mesecih. To obdobje je poteklo prejšnjega augusta, šlo je za 30 milijonov evrov za psihološko škodo, ki so jo utrpeli bližnji teh žrtov. Za preiskovanje te situacije, no to naj bi preučil svet ministrov Sveta Evropa, Sveta Evrope naslednjega junija. Da okupacijske sile prikrivajo to, kar počno, dejansko kličajo sorodnike pogrešanih oseb v primeru, da pride do identifikacije okostja oziroma po smrtnih ostankov in nam zahtevajo informacije strani teh sorodnikov. In to nasprotuje vsakršni logiki, je tudi zelo boleče za te sorodnike. Treba je preprečiti Turčiji, da kar naprej išče alibije in pa se izmika tem pritiskom, ki se izvajajo na Turčijo. Želela bi se zahvaliti za finančne prispevke Evropske unije za izvajanje dela našega odbora. Kumulativni delež sredstva je zelo pomemben in finančni prispevki so se povečali za 600 tisoč evrov v letu 2015. Zahvaljujemo se specifično Evropskemu parlamentu za to, da je odobril ta sredstva. Obvestiti vas moramo, da Turčija vsako leto plača 100 tisoč eh, dolarjev, ponavadi pred eh, zasedanjem Evropskega sodišča za človeka pravice, le v propagandne namene. Evropski parlament bi moral intervenirati in podpirati še bolj naš odbor, delo našega odbora. Prosimo vas za pomoč, tako da bo Turčija spoštovala tudi svoje zaveze v smislu prispevkov, temu, da se poiščejo te pogrešane osebe in da se ugotovi, kako je bilo z njihovo osodo. Evropski parlament mislim, da bi lahko tukaj pomagal in morali bi imeti tudi stalnega poročevalca za ta doseg, kot smo imeli stalnega poročevalca v prejšnjem zakonodajnem ciklu. Ta poročevalec bi moral spremljati celotno situacijo s pogrešenimi osebami na Cipru in morda bi tako lahko preprečili prihodne razočaranja Tako naprimer še nismo dobili osnutega poročila o napredku Turčije in prispevkih v letu 2013. Zelo težko vam je obrazložiti, kako je boleča resničnost eh, za številne družine na Cipru. Njihovi bližnji se vračajo po desetletjih v majhnih škatlicah na mesto v krstah. In te družine čakajo desetletja, 40 let tudi. In na koncu lahko zakopljajo le majhen fragment okostja njihove mame, očeta, ščere, sina, staršev, partnerjev, soprog in eh, soprogov in tako dalje. Torej vseh bližnjih, ki so jih izginili, so premenili in nihče ne ve, kaj se je z njimi zgodilo. To je res huda tragedija za te ljudi in zato vas prosim, da se udeležite enega izmed teh pogrebov. Kot predstavniki ljudstva smo vedno prisotni in nekateri imamo sami sorodnike, bližnje, ki jih še vedno pogrešamo ali pa so bili pogrešani. Na lastne oči bi si morali ogledati to človeško dramo in boste razumeli, zakaj vam zdaj težimo, če mi dovolite, da se tako izrazim s tako starim vprašanjem, vsaj na prvi pogled starim vprašanjem. Nekaj zaključnih besed želel bi povdariti, da prav gotovo razumete, zakaj potrebujemo to pomoč, zakaj smo tako odločni kot Cipr, da zaključimo s tem poglavjem naše zgodovine in da gremo naprej. Ta tragičen primer izginulih pogrešenih oseb je zaskrbljujoč tako za grške ciprčane kot za turške ciprčane. To je predpogoj, če želimo spravo med obema skupnostima, tako da bo lahko Cipr napredoval v prihodnost, se odmaknil od tragične preteklosti in nadaljeval z enotnim ljudstvom na svobodnem ozemlju brez žičnih ograj in drugih omejitev. Hvala. Hvala lepa za vašo predstavitev. Tudi sam sem bil že tam in priporočam tudi poslancem, da gredo tja in da se ogledajo, kako se uporabljajo sredstva. Da, torej na človeški ravni vrnitev posmrtnih ostankov, to je seveda zelo občutljivo vprašanje. Sedaj imamo še vedno težave s časom. Tri govornike imamo, več jih ne bom sprejel. Kirkop, Mavridis in Rikabras. To pa tudi to, kaj ti potem morajo tolmači oditi. To so torej ti trije prispevki. Najprej gospod Krkov, prosim. Hrstokire proevre. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Hvala lepa, predsednik. Predstavitev me je zelo prevzela. Naj na kratko povem, da seveda boste razumeli, da če ne morete pokopati svojih bližnjih in če dobite samo kost, potem je to najsprejemljivo robovi se premikajo, izginjajo. Potrebno je pritisniti tudi strani vašega odbora in pomagati. Strinjam se, morali bi imeti stalnega poročevalca. Morda bi vaše poročilo pomagalo in bi dodalo ta pritisk. Hvala lepa, da ste bili kratki, zelo ste bili jasni. Zdaj pa gospod Mavridis, prosim. Hvala lepa. Najprej bi rad pozdravil gospo Kukumo iz Ciprskega parlamenta, pa tudi delegacijo parlamenta iz Cipra, ki sedi tukaj na moji levi. Bil sem že tam in sem videl na Cipru, kaj se dogaja, pa sem vseeno presunjen zaradi teh slik. Vprašanje prvo. To je zločin proti človečnosti in to nima nič opravka s turškimi ali grškimi cipečani. In gospa Kukuma, prosim, razložite nam še enkrat, zakaj menite, da je turška vojska in Turčija zavrnila sodelovanje, to, kar ste že razložili. Kako smo lahko pomoč, da bi dosegli vaš cilj, razen tega, da vam ponudimo sredstva in poročevalca. In tukaj se strinjam s kolegom iz Grče, to bi bilo zelo pomembno. Hvala lepa. Hvala lepa. In na koncu še Tarik Abras, kratek prisvojek, prosim. Hvala lepa, predsednik. Grozno je to, kar pravite. Neverjetno je, da se to dogaja v državi, ki je članica Evropske unije naj podam tri zelo kratke točke. Kaj lahko storimo s točjo, ki očitno namenja sredstva temu, vendar pa to ni dovolj, ni dovolj sodelovanja. Drugič, ali lahko izključite, da so tudi kriminalne združbe na delu pri tem, ali jo se politično gre za odnose med državama. In tretjič, apsolutno sem za to, da bi si parlament bolj prizadeval za reševanje te težave. Nekaj konkretnega, specifičnega in učinkovitega je potrebno storiti za pomoč, ne pa samo govoriti in pošiljati sredstev. To je pomembno, vendar pa veliko bolj pomemben je vzrok, ne pa samo posledica. Gledamo seveda v preteklost, ki je grozovita, ker je še bolj grozno, pa je, da se to ponavlja vedno znova in mislim, da se mora to končati. Hvala lepa, da ste bili kratki. Predsednica Kukuma, prosim, če odgovorite na ta vprašanja in podate zaključne pripombe. Prosim, če ste kratki, kajti resnično nimamo več časa. Nekaj nos oti diskolam borizna. Hvala lepa. Dejstvo je, da je nekatere stvari težko opisati. Skušala bom biti kratka. Kar se tiče vaše vloge, kako bi lahko prispevali k reševanju te težave in kako bi lahko preprečili Turčiji, da uvira ta postopek. Najprej potrebno je izvajati pritisk na Turčijo. Turčija bi morala dovoliti dostop do arhivov in do sejo. To je pomembno in če bi Turčija dala informacije, kar se tiče mest, kjer so izginuli pokopani, potem bi program lahko zaključili veliko hitreje. Ne bi potrebovali toliko sredstev za izkopavanja, ki se dogajajo na napačnih krajih. Zelo pomembno je, da odigrate svojo vlogo, ki je enostavna rada pa bi izrekla svoje razočaranje glede resolucije. Glede napredka v poročilu Turčije pa sploh ni to vprašanje omenjeno. To je težava, ki se dogaja v državi članici Evropske unije in eden od dokumentov Evropskega parlamenta, resolucija, tega ne omenja. To je seveda težko za ljudi, ki so soočeni s tem vprašanjem. Ne gre samo za parlament. Imamo preiskovalni odbor za izginile, izginule osebe in če ta odbor dobi prave informacije, potem lahko konča delo kar se da hitro. Torej, pritisk. Pritisk za informacije, ki jih potrebujemo. Potrebujemo olajšanje dostopa do vojaških območij, to so območja, kjer so pokopani, izginuli, kjer imamo množična grobišča. In zato so to vojaška območja, zato ker so ta pokopališča tam, grobišča tam in potem ni lahkega dostopa, ne dobimo dovoljen. To je seveda velika težava. Dobite, naprimer, dovoljenje za neko točko. Če pa želite potem kopati 100 metrov stran, potrebujete drugo dovoljenje in morate spet opraviti vso birokracijo, vložiti prošnje za nadaljna izkopavanja. In potem imamo priče, ki se še spomnijo določenih stvari, pa seveda sedaj umirajo 40 let po teh dogodkih. To so starejši ljudje in to se hitro spreminja. Tako da pravih krajev ni enostavno najti. Turčja in turška vojska pa te informacije imajo. Zato je potrebno dobiti te informacije za tako grške kot tudi turške ciprčane. To ponavljam. Kar se tiče možnosti, da bi kriminalne združbe lahko pobile te osebe leta 1974, v času vojaške invazije Turčije, nismo imeli kriminalnih združb imeli smo okupacijske sile in te so dale ukaze in navodila enotam, ki so izvrševale smrtitve strelom v tilnik. Tako da, kot vidite, torej, imamo cele družine, ki so izginile, otroke tudi. V tej fazi torej mislimo, da kriminalne združbe, če so že bile, bi izkoriščale drugačne razmere. Tako, tu se bom ustavila. Vaš prispevek je bil torej opisan, vendar pa za zaključek bi dejala, da bi evropske institucije, Evropski parlament morali biti na strani teh ljudi, ne bi smeli dovoljevati, da se to dogaja, ko skušajo predstaviti, premakniti posmrtne ostanke, da bi prikrili te zločine. In to je že bilo uradno tudi povedano. Hvala lepa. Na voljo smo vam za vsakršne informacije. Kot sem že dejala, če želite obiskati Cipr in se pripričati na lastne oči, kakšne so razmere, ste prisrčno dobrodošli. Hvala lepa. To se to sem storil tudi sam, priporočam, da to storite tudi drugi. Naj povem, da bi si zaslužili več časa za tako čustveno temo. Čas nas je premagal, vendar pa seveda pomen vaše predstavitve je velik. Žal mi je, da niste torej mogli vsi prispevati, se pa zahvaljujem za to, da ste bili tukaj. Razumete, s čim se ukvarjamo kot politiki? Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi, za potrpljenje. Še prav posebno tistim, ki ste ostali do konca. Tako, končujemo za danes popovdne s to točko. Hvala lepa tudi tolmačem za potrpljenje. Začenjamo pa spet, torej nadaljujemo pa spet ob 14.